volitev v Evropski parlament, ta pa bo danes ob 5 in 10. In 17. točka, ponovna uporaba informacij javnega sektorja, je preložena na naslednjo sejo. Ima kdo kakšen ugovor? Ne, v redu. Jezikovni profil, tolmače je na voljo v vseh jezikih, razen v hrvaščini, danščini, malteščini in irščini. Delegirani in izvedbeni akti, to moram prebrati iz eh, pravnih razlogov, zato bom zelo hiter. Sekretarjat Libe je razdelil izvedbeni sklep komisije v zvezi z uredbo 2016-679 v zvezi z Japonsko. To je delovni dokument, ki vključuje predlagane spremembe tega sklepa. Službe komisije so ta dokument pripravile, namen pa je neuradna razprava Notranji rok v odboru Libe za ogovore je 23. november, dokument je bil objavljen 16. novembra. In obveščamo tudi, da nas čaka elektronsko glasovanje jutri 9.15 zjutraj. Poskrbite, da boste s sabo imeli tudi glasovalne kartice. Tako, zdaj pa mislim, da smo pripravljeni na začetek dela nekateri poslanci so še na poti. Ponedeljek je in vem, da so nekateri še na poti. Predlagam pa, da bomo kar začeli. Hvala poslancem, ki ste tukaj pravočasno. Tretja točka. Imeli bomo nadaljno predstavitev o evropski prireditvi za mlade. Danes se to prenaša preko spleta, zato bo lahko ta dogodek spremljalo več ljudi. In tudi prenašamo preko družbenih medijev. Najprej želim pozdraviti vse mlade v dvorani, vključno z skupino iz eh, poslovne šole. Toren, to ste vi tam zadaj, pozdravljeni. Vem, da ne bi smel pomahati, ampak eh, dvorana je prazna, zato sem si to dovolil. Dobrodošli torej. Lahko sodelujete tudi v pogovoru na spletu z uporabo hashtaga AI 2018 in to se bo prikazalo tudi na zaslonu v tej dvorani. In morda se zavedate, da je evropski dogodek za mlade ali AI potekal 1. in 2. junija. 9000 mladih se ga je udeležilo, izmenjali smo si številne ideje, vem, da so bili številni tam in dejali so, da je dogodek zelo uspel. Danes imamo nadaljno predstavitev po tem uspešnem dogodku in poskrbeti želimo, da bi ta dogodek, ki je bil zelo uspešen, vodil tudi do otipljivih rezultatov. Dobro bi bilo, če bi evropski poslanci prevzeli nekaj teh predlogov. To je druga predstavitev, vsega skupaj jih bo sedem v okviru AI 2018, zato da bi lahko mladi prispevali k pozitivnim spremembam. Danes ne bo šlo samo zato, da bi poslušali zamisli v zvezi z zadevami, ki zadevajo delo našega odbora, ampak da bi se tudi odzvali na njih. In podali bomo tudi političen odziv. Vem, da poslancev tukaj ni veliko, ampak tisti, ki so tukaj, so zelo aktivni in so tudi dobro znani člani našega odbora in pripričan sem, da bo razprava dobra in da se nam bo kasneje pridružilo še več poslancev. Danes bomo prisluhnili trem mladim, oni so tisti, ki nam dajejo zamisli. Poslanci bodo pa tako imenovani prejemniki idej. To se ne sliši najbolje, ampak tako pa če. Če to povem po domače, govorili bomo o idejah. A je tako? Da, super. Torej, najprej tisti, ki bodo dajali ideje, vsak bo predstavil dve ideji, dve zamisli. Poslanci pa, če niste utrujeni od eh, potovanja v Bruselj, boste poslušali, pravkar sem razlagal našim mladim, kako težko je potovati eh, z enega mesta na drugega neprestano. Če vam je še ostalo kaj energije, se boste lahko na to odzvali. Dve minuti mislim, da boste imeli časa. No, dobro, ali pa kakor dolgo boste želeli govoriti. Dobro, kaj bomo počeli danes? Govorili bomo o zelo pomembnih temah, ki so povezane z delom našega odbora. Najprej migracije, posvetili se bomo otrokom brez spremstva in vlogi migrantov v civilni družbi. To zadeva tudi integracijsko politiko. In govorili bomo tudi o preprečevanju radikalizacije. Začeli bodo trije udeleženci dogodka za mlade. Pozdravljeni tukaj. Lukas Feuchter, Rašel Antonija Diafagna in Simon Cabrera Ebers. Pozdravljeni vsi trije, dobrodošli v odboru. Začeli bomo s prvo temo, to so migracije, posvetili se bomo otrokom brez spremstva in vlogi imigrantov v civilni družbi, kakor sem že dejal. Najprej bo govorila Rachel. Predstavili boste dve zamisli o izobraževanju in o otrocih brez spremstva ter ločenih otrocih. Izvolite. Hvala. Od 1. januarja do 31. marca 2018 je bilo 927 otrok brez spremstva ali ločenih otrok, ki so prišli po morju v Evropo. Ne potrebujejo nič drugo kot to, da bi lahko sodelovali v civilni družbi. Moja prva zamisel je bila, da bi tem otrokom in mladim migrantom ponudili evropske štipendije, da bi lahko šli takoj v šolo, da bi lahko ocenili njihovo stopnje izobrazbe in to na čim hitrejši način. Zato bi morali oblikovati nov sklad, zato da bi vsak od teh otrok lahko začel šolanje čim prej. Ja, enako bi moralo veljati za mlade imigrante, ki želijo nadaljevati študij ali ga začeti. To morajo spremljati hitrejši postopki na nacionalni ravni, nacionalni organi pa morajo delati hitro in smotrno, prav tako pa ne smejo razseljenih mladih pustiti na cedilu. Te šolnine ali štipendije bi vključevale oceno združljivosti, oceno kvalifikacij ter podporo za to, da bi okrepili ustrezna omrežja, da bi mladi migranti lahko bili polnopravni študenti pobuda mora biti evropska, kajti vse države članice se morajo tega držati in otroci morajo nemudoma začeti hoditi v šolo ali na študij, zato da bi se lahko čim prej vključili v družbo, prav tako je treba poskrbeti, da ne bo diskriminacije. Ta dobra praksa bi zagotovila proces, kjer bi na koncu zmagali vsi. Mišel Obama ima prav otroci v šolah dvigajo BDP, ne glede na nacionalnost in status. Če bi odprli urata evropskih šol in univerz mladim otrokom brez spremstva in ločenim otrokom, bi to pomagalo vsem državam članicam in šolam v teh državah članicah, tako bi lahko okrepili procese vključevanja lahko bi zagotovili boljše sodelovanje med šolami in univerzami, tako v Evropi kot tudi drugje, in pomagali bi tistim, ki ne morejo zapustiti svoje države na varen način, tako da bi lahko prej začeli s poslovnim uh, življenjem. Prihajam iz Italije, sem pravnica in mislim, da moramo poskrbeti, da bo vsak otrok lahko ostal v Evropi, tudi mladi begunci. Zato moramo, če je le mogoče, olajšati skrbništvo za otroke brez spremstva in otroke ločene od staršev. Zakonodaja se mora ustrezno prilagoditi in dati bi morali možnost, da bodo najprej živeli v znanem okolju, ne pa v skupnostih za mlade, kajte tam se vedno ne skrbi za njihovo dobro ali za njihov integres. Skrbništvo ne moramo razumeti samo kot prvega koraka k posvojitvi. Ne, gre za prevzem skrbništva tudi nad starši tega otroka. Prevzeti je treba odgovornost za celotno družino. Če bi se ta dobra praksa razširila na evropski ravni, bi to pomenilo proces, kjer bi dobili vsi. S tem bi lahko takoj otroci živeli v hiši in starši bi lahko iskali delo, zato ker bi pač nekdo skrbel za njihove otroke. Potem bi lahko šli v šolo, lahko bi se ukvarjali tudi z športom. Po drugi strani pa obstaja veliko parov in posameznikov v Evropi, ki iščejo nekoga, za kogar bi lahko skrbeli. Potrebujemo Evropski sklad za to, da bi lahko pomagali temu procesu in gospodarski uložek Evropske unije bi bil tukaj nižji, kot če bi sami skrbeli za vključevanje mladih in migrantov v družbo. Kaj ti Vriga je tukaj krajša, prav tako stroški niso tako visoki. To bi pomagalo otrokom brez spremstva in ločenim otrokom, da se prej vključijo v družbo. Imeli bi več možnosti in eh, zmanjšamo možnost za to, da bi odrasli brez ustreznega skrbstva. To bi bilo tudi v njihovem najboljšem interesu. Hvala. Hvala. Vse lahko ploskate, ampak eh, nažalost v dvorani ni veliko ljudi. Dobro, hvala lepa, hvala za to, da ste tako jasno predstavili svoje zamisli. Preden slišimo mnenja poslancev, bom še Lukasa prosil, da predstavi svojo zamisel za dovoljenje za bivanje za kvalificirane migrante. Lukas, hvala lepa. Hvala, hvala spoštovani poslanci, da ste me povabili sem. Najprej želim govoriti o dovoljenju za bivanje za visoko kvalificirane državljane tretjih držav. Evropska unija je o tem že govorila z direktivo modrega kartona, ampak problem je, da so zahteve zelo visoke in praktične uporabnosti ni. Evropska komisija je že poskušala izvesti reformo leta 2016, ampak eh, so zakonodajalce sta to zavrnila. Glavni argument proti je bil, da morajo migracije ostati v dr rokah držav članic. To sicer verjamem, ampak mislim, da je najbolj prizadeta skupina. Skupina mladih, tistih, ki bi radi živeli v EU. Člen 5.3 te uredbe določa, da je treba imeti 1,5krat bruto plačo v primerjavi z poprečjem države, v kateri živite, živ, živeti. Prihajam iz Avstrije, za leto 2016 je bila bruto plača 31 tisoč evrov in jaz bom drugo leto diplomiral in dvomim, da bom zaslužil 46 tisoč evrov predlagam, da bi vključili izjemo za člen 5.3, da bi torej, izuzeli ljudi, ki so študirali in diplomirali v Evropi. Kaj ti, po mojem mnenju, gospodarsko nima smisla, da izobražujemo te ljudi, potem ko so pripravljeni prispevati k evropski družbi, nekaj vrniti evropski družbi, tako rekoč, jih pa potisnemo ven. Zato bi bilo dobro, če bi tem ljudem omogočili, da sodelujejo v evropski zamisli. Hvala. Hvala lepa. Hvala, Lukas. To je bilo zelo zanimivo. To sta bili dve zelo zanimivi predstavitvi. Šlo je za dve področji našega zakonodajnega dela. Vem, da sta bili obe zadevni poslanki nekoliko pozni, ampak gledam Ano Marijo in Cecil. Zanima me, ali sta pripravljeni, da se odzoveta. Da, odlično. Najprej Ana Marija Koraca Bild, da se odzove, potem pa dobi besedo Cecil Kenge in na to bodil Valero. Ana Marija, hvala. Hvala, Klod, hvala, gospod predsednik, se opravičujem. Letalo je imelo zamudo. Najprej pozdravljeni vsi mladi zade v dvorani. Hvala, gospod predsednik, da ste dovolili, da je parlament danes hiša mladih v Evropi. Hvala tudi za to, da se lahko odzovem. S Katarino Kiniči sva ustanovili medskupino za otroke in za pravice mladih. Ni vedno ustrezno govoriti samo o otrocih v delo Evropskega parlamenta sva želeli vključiti to zamisel, da je otrok otrok, ne glede na to, ali je emigrant, ne glede na to, kakšno je njegovo etnično poreklo. Najboljši interes otrok bi moral vedno prevladati. Kolegite in kolege v Evropskem parlamentu so pomagali poskrbeti, da se vsi zdaj strinjamo da je treba vedno gledati na najboljše interese otroka. To velja tako za zakonodajno področje migracije, kot tudi azila. To je zelo pomembna reforma. Žal je v svetu to blokirano, ampak vsi naši predlogi sprememb so bili sprejeti. Hvala kolegicam in kolegom za to. V zvezi s tem, kar ste dejali vi, res je. Vsi otroci, otroci brez spremstva, migranti, otroci prosilcev za azil, vsi bi morali imeti dostop do izobraževanja in šolanja, ko pridejo v Evropo. Evropa bi morala pomeniti varnost za vse otroke. Dostop do šolanja in izobraževanja je najboljši način za to, da se doseže integracije. Prav tako moramo učiti o urednotah in poskrbeti moramo za novo prihodnost v Evropi. Govorili ste o skrbniških družinah, tudi to je del svežnje za azil, pravica do igranja. Da. Želeli smo, da bi imeli varna mesta za otroke v taboriščih in tako naprej. Otrok je otrok, mora živeti tako, kot pač mora živeti otrok. Prav tako smo želeli poskrbeti za posebne ukrepe za zaščito mladih deklet pohabljanje spolnih organov, posilstva proti temu se borimo, ampak po drugi strani jih to tudi ovira pri tem, da bi lahko imeli ustrezen dostop do izobraževanja in enakih možnosti kot fanti, naprimer. Lukas je govoril o modrem kartonu. Z Cecilijo sva. poskusili pripraviti zakonodajo za to, da bi omogočili državljanom tretjih držav, da pridejo v Evropo, zato da lahko tukaj študirajo in raziskujejo. Gre za pospešeni postopek, zato da bi lahko študirali v Evropi in da bi lahko potem mi obdržali te talente, ko jih enkrat izobrazimo. Vidimo, da se izobrazijo v Evropi, potem pa gredo v ZDA. Mi moramo zmagati v bitki za talente. In ta postopek modrega kartona že revidiramo. In še nekaj, dosegli smo tudi to, da otroci ne bodo pridržani zaradi statusa na področju migracij, ko pridajo v Evropo. Obravnavati jih moramo enako kot eh, evropske otroke, ko gre za preprečevanje kriminala. Hvala, hvala Ana Marija. Nekaj želim omeniti, držati se moramo časa, zato ker smo pač omejeni. Dve minuti torej. Zdaj pa Cecil Kienge, dve minuti, izvolite. Grazie. Hvala lepa, Klod. Hvala lepa tudi našim gostom za vse prispevke. Tematike in predlogi, ki so jih predstavili, so predmet obravnave tudi pri nas v Evropskem parlamentu. Veliko dela upravljamo na teh področjih. Sama bom začela z mladoletniki, z prevlado interesov mladoletnikov. Te interese je treba vedno upoštevati. V Evropskem parlamentu v vseh resolucijah, ki jih predstavljamo, uporabljamo to načelo, kajti gre za prečno tematiko. Nekdo, gospa Žanfanja bolj konkretno, je omenila tudi mladoletnike v svojem prispevku. Mladoletnike zajema tudi zakonodaja, zakon Zamba, ki je zelo napreden zakon, zagotovo ste z njim eh, seznanjeni. Gre za italijanski zakon, ki je celo boljši od evropske zakonodaje. Govori o sprejemu znotraj Evropske unije in ta zakon moramo spoštovati tudi, ko delamo na vseh teh dosjejih. Opraviti je treba postopek identifikacije otroka ugotoviti starost otroka, mu zagotoviti varuha. Gre za številne pravice mladoletnika, ki jih moramo zagotoviti. Te pravice pa veljajo tudi za odrasle. Pravice veljajo za vse, tudi ko gre za sprejetje mladoletnikov, je treba zagotoviti vse pravice. Glede modrega kartona, sama se zauzemam za to, da bi morali zagotoviti prenosljivost pravic, nihče, ki zapusti svoj dom, ne bi smel naleteti na ovire pri prenosu svojih pravic drugam. To je pomembno tudi z vidika mobilnosti. Zato se mi zdi ta predlog, ki ste ga predstavili, zelo zanimiv, ker se mi zdi, da bi s tem predlogom lahko ukrepili tudi koncept evropskega državljanstva. Hvala. Hvala, Cecil. Zdaj pa bodil Valero. Izvolite. Hvala lepa. Na začetku želim povedati, da so mi vaše zamisli všeč in jaz bi jih podprla. Ne vem, ali to velja za vse. Kar zadeva štipendijo, mislim, da je to dobra zamisel. To bi moralo vključevati vse države, po mojem mnenju, kajti zdaj je tako, da. Nekatere države prevzamejo večino otrok brez spremstva, druge pa skoraj nobenega. Ko vidim mlade Afganistance, ki pridejo na Švedsko, vidim, da se hitro vključijo, da se naučijo jezika, ampak težko nadaljujejo šolanje, ko so stari 18 let, ker je to tista meja. Čeprav smo pripravili posebno zakonodajo za nje, vseeno je težko mi pa potrebujemo te ljudi, oni potrebujejo izobraževanje, ne glede na to, ali bodo ostali pri nas ali se bodo vrnili, kaj ti to potrebujejo v vsakem primeru. Vprašanje pravice do igre, seveda, to je jasno, pa tudi pravica do bivanja v družini. Za otroke je najbolj pomembno, da se jim čim prej pridružijo starši ko sem se jaz začela ukvarjati z migracijami leta 86 kot tolmačka in pravnica, je bilo lažje priti na švedsko. Celo starim staršem kot odrasel si lahko prosil, da tvoji starši pridajo na švedsko. Zdaj to ni več mogoče. Celo pomembno je, da človek biva v okviru družine, najbolje svoje družine, kar zadeva modri karton. Na tem področju delamo že zelo dolgo, zadeva je optičala v svetu. Predsednik je poročevalec za ta pomemben dosje. No, jaz sem švedsko zamisel poslu, poskušala prodati tudi drugim, tako rekoč. Na zadnje smo imeli zakonodajo na tem področju leta 2008. Takrat smo imeli širok pristop do migracij zaradi dela, tako za visoko kvalificirane delavce, kot tudi za druge, kajti potrebujemo visoko kvalificirane delavce in tudi druge. Pri nas imamo pragu, pri nas imamo drugačen model, pri nas vzamemo kot referenco plačo, ki jo predlagajo sindikati to sem poskusila predstaviti parlamentu, ni mi še uspelo, ampak temu se bom še vrnila. Hvala. Much, uh, Bodil. Hvala. Bodil. Rachel in Lukas, izvolite, lahko se odzoveta. Hvala, hvala, dragi poslanci, za vaše odzive. Začela bom na koncu najprej gospa Valero. Hvala za to, da ste podali svoje mnenje. Tudi sama sem tolmačka in se šolam za pravnico na področju migracij. Mislim, da v pravu obstajajo popolne besede, popolne rešitve. Uh, no, to je odziv na to, kar pravim jaz in kaj slišimo tukaj na institucionalni ravni. Ampak de facto je tako, da na regionalni in lokalni ravni zakonodaja iz evropske ravni ni deležna konkretnega spoštovanja. Ne želim govoriti o pristojnostih, ampak o vplivu skupnosti. Vpliv skupnosti je močnejši kot neki predpisi od zgoraj. Jaz sem morda priča samo o neki regionalni posebnosti, ampak če pravim, da je v najboljšem interesu otroka, da živi v okviru svoje družine, potem je to jasno. Lahko živi v okviru svoje družine ali pa v italijanski, španski, švedski, nemški družini, ampak tega se vedno ne spoštuje. Govorim lahko po lastnih izkušnjah, sama delam z ločenimi otroci, eh, otroki in otroki brez spremstva v svojem mestu in samo enemu 15-letniku sem omogočila šolanje vsega skupaj jih je bilo pa 18. En otrok je prišel, ko je bil star 8, prišel je sam in seveda bil je v šoli, ampak kaj pa 17-letniki, naprimer? Veljaki v tej lokalni skupnosti pravijo, da jih ne zanima šolanje. Pravijo, to so 17-letniki, čez leto dni bodo polnoletni, zakaj bi šli v italijansko šolo, pošljajo jih v tako imenovane čipije, to so poklicne šole. Vsi imigranti, otroci, stari 15 do 18 let, pa tudi mladi, odrasli imigranti, so vsi v isti šoli, dve ali štiri ure na teden. Ne vem, ali je to v najboljšem interesu mladih in otrok. Govorim seveda na podlagi lastnih izkušenj, morda bi morali iti nekoliko širše, ampak mislim, da se tukaj ne spoštuje njihov najboljši interes. Hvala. Lukas, dve minuti, izvolite. Hvala lepa. Prva izjava, ki smo jo slišali, naj vam podam odgovor. Seveda, študij in raziskave so dober začetek, ampak mislim, da ne bo vsak, ki bo študira v Evropi, končal kar na področju raziskav. Mislim, da potrebujemo oboje. S tem se strinjam, ampak eh, to bi bil dober prvi korak. Začeli bi lahko z visoko kvalificiranimi mladimi. Mislim, da bi to lahko bil to dober začetek razprave, ker tukaj ne bi bilo veliko nasprotovanja. Vsi se strinjamo, da potrebujemo več zdravnikov, naprimer. Pa še nekaj vam želim povedati, to je bolj osebna zgodba. Tista, je, tista oseba, ki mi je predstavila to zgodbo, je ta, da je, naprimer, dobra študentka, ampak ima toliko problemov, da nikakor ne bo uspela dobiti dela, če bo enkrat diplomirala. Potem me je to nekako presenetilo, kajti poznam osebo, ki ima zelo podobno biografijo v Avstriji, prav tako študira pravo, dela v nevladni organizaciji in lani se je nekaj časa bala, da jo bodo deportirali, zato ker je avstrijska vlada začela razmišljati o tem, ali bi za njo morala veljati vizumska zahteva in tako naprej. To je zelo pomembno vprašanje, ampak eh, Če bi to odprli samo za raziskovalce, bi to bil prvi korak, ampak samo res prvi korak, kaj te. Mislim, da vsi, ki diplomirajo tukaj, lahko prispevajo k evropski družbi in k evropski zamisli. Hvala. Hvala lepa. Govorili ste o modrem kartonu. In uh, to je področje gospe Vikstrom, pa tudi gospa Koracebilt je o tem govorila mi smo kar omejeni, kar zadeva ukrepe glede zakonitih migracij. Omejitve tukaj so kar velike, obstaja pa tudi tehnični vidik, kaj te države članice želijo obdržati. Suverenost, to je področje, ki ni dovolj razvito, obstajata dva velika problema. Na koncu bomo še govorili o tem, ampak. Um, to sem želel povedati. Ljudje kot gospa Wikström si prizadevajo, da bi kljub temu uvedli nekaj ukrepov, kar zadeva zakonite migracije, ampak nismo še šli dovolj daleč. Da bi pokrili, na primer, področja, ki ste jih omenili, vi to je že dobro omeniti. Ampak mislim, da ste dobro predstavili probleme z modrim kartonom, to sem želel povedati. Hvala vam za te odzive, zdaj pa. Simon, zato da predstavi svoje zamisli v zvezi s tem, kako bi se lahko borili proti izključevanju in reševanju ali deradikalizaciji. Lukas bo govoril še o humanitarnih koridorjih za begunce, najprej Simon, potem pa Lukas, izvolite. My first idea tackles exclusion by targeting youth Najprej se mi zdi, da bi morali obravnavati to vprašanje z vidika združevanja tistih, ki izvajajo teroristične napade in tako naprej. Mislim, da bi morali več pozornosti posvetiti mladim, ki so izključeni iz družbe, da bi ti lahko bolje sodelovali v družbi v celoti. Evropska unija bi morala izvesti pilotni projekt, ki bi ga morali testirati, zato da bi potem postal polnopraven projekt, ki bi ga vlade izvajale. Če želimo zmanjšati nasilje, moramo najprej preveriti kontekst, v katerem nastaja. Obstaja več dejavnikov potegov in potiska, zaradi katerega mladi končajo v teh uničujočih okoljih. Mislim, da bi morali bolje nasloviti problem izključenosti in vsega tistega, kaj to še pomeni zato ker so mladi iz prizadetih skupnosti potem tisti, ki morajo pridobiti občutek, da lahko sami oblikujejo svojo prihodnost in da lahko celoti sodelujejo v vseh družbenih dejavnikih. Zato bodo dejavniki potega, ki so izven okvira zakona, manj močni. Tako bomo preprečili ekstremizem in izvanje zločinov med mladimi. V tej strategiji predlagam več korakov kot prvo. Ciljno skupino je treba nagovoriti tam, kjer se ta nahaja, ne na nekih dogodkih. Preveriti je treba njihove interese. Ne vem, če se zanimajo za borilne športe ali kaj podobne, kaj jih tam nagovorimo. Drugo, spostaviti moramo zaupanje, zato da mlade spodbudimo k temu, da bodo sodelovali v programih za prevzemanje vodstvenih položajev, da bodo lahko v celoti izkoristili svoj potencial. To pa se lahko zgodi sploh v primeru, če bodo vsi imeli ustrezne pogoje. Ciljne skupine je treba vključiti tudi v politične procese, naprimer v svete za mlade. Tiste skupnosti, ki so najbolj prizadeti, bi lahko predstavili potem kot eh, vodilne v njihovih skupnostih in bi lahko služili kot eh, zgled. Če se mladi spreminjajo, mora tudi oblast temu slediti. Samo tako bodo lahko vsi deležniki v celoti izkoristili ta neizkoriščen potencial. Toliko glede prve zamisli, da pa še druga. Druga zamisel temelji na mojih izkušnjah na področju kriminalnih združb in ekstremističnih združb skupin, ki so prenehale delovati. Namreč te skupine so pomagale drugim pri iskanju izhoda. Vzpostaviti je treba sklad, da bi lahko novi programi dobili ustrezno podlago tudi v Evropske unije. Kar nekaj programov za. izvajanje ukrepov, s katerimi bi lahko vse tiste, ki so se v preteklosti ukvarjali s temi uničujočimi dejanji, prepričali v to, da to ni smiselno. Je pa cilj dos težko doseči iz dveh razlogov, ker ne vemo, kot prvo, kdo je nekdani član teh skupnosti in drugo, kako predan in zanesljiv je ta član. Kot drugo pa je problematično tudi to, da morda ta posameznik nima izkušenj ali veščin, s katerimi bi lahko pomagal drugim, da zapustijo te združbe. V tem primeru je treba najti še nekoga, ki ima več izkušenj, kar je problematično. V prvotni fazi je treba najti dovolj podpore za te programe, s katerimi bomo mlade prepričali v to, da ni smiselno sodelovati v teh kriminalnih združbah. Sredstva bi morali dati na voljo v okviru Evropskega programa za boj proti radikalizaciji. Evropska unija bi financirala že obstoječe forme, ki bi delovali kot svetovalni centri za nadaljne izvajanje ukrepov. Zagotoviti moramo dovolj strokovnega znanja. Problem pa je v tem, da vsi, ki imajo izkušnje na tem področju, nimajo priložnosti, da bi širili svoje znanje. Zato morajo vsi ti posamezniki delati prostovoljno ali pa na stroške uh, organizatorice, gostiteljice, kar ni vedno mogoče. Zato upam, da bo Evropska unija financirala to vrzel. Hvala. Hvala lepa, Simon. Zdaj se bosta odzvali dve poslanki na te zamisli, najprej Birgit Cipel. Hvala lepa, govorila bom nemško. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa tudi govornikom za predloge. No, dotaknili ste se vprašanja preventive in pa udejstvovanja. Lahko bi govorili celo o integraciji, no, gre za mlade ljudi. In če se mladi ne čutijo kot eh, del družbe, če se njihovih interesov ne upošteva, če jih ne more uresničiti, to potem pomeni negativne posledice. Ti ljudje se potem ne brigajo prav za nič, tudi ne za svojo lasno izobrazbo. Na koncu postanejo nasilni, ukvarjajo se s kriminalnimi dejanji. Ta točka je zelo pomembna. Govorili ste o športnih dejavnostih, da sploh pridemo do teh mladih. To je zelo pomemben vidik. Pri nas doma pravimo, da je treba ljudi uh, zgrabiti tam, kjer so. Torej, treba je ugotoviti, kje so njihovi interesi. V Nemčiji uh, smo take pristope preizkusili že v mnogih lokalnih skupnostih in širše. V parlamentih mladih in tudi v vseh drugih parlamentih moramo najti uh, nek način, da mlade priključimo in da se mladi tam spet najdejo. Ne glede eh, na to, ali gre za eh, migracijsko ozadje, ali gre za otroke bogatejših ali revnejših staršev, gre za to, da se upoštevajo želje po boljši udeležbe. Potem programi za tiste, ki eh, iz izstopajo iz izobraževanja, ti so zelo pomembni. Potem je tukaj tudi mentorstvo. Obstaja veliko dobrih modelov. Namreč mladi pogosto verjamejo ravno tistim, ki imajo osebne izkušnje. Tako uh, je lažje razložiti, zakaj je slaba zamisel, da se nekdo radikalizira in kakšne so možnosti za izhod. Mislim, da že obstajajo ustrezni programi. No, ampak treba si bo tudi izmenjevati izkušnje na evropski ravni o uh, takih programih. Poleg tega pa seveda potrebujemo tudi podporo. Dovolite mi tukaj manjšo pripombo. Dobro bi bilo, če države člave, ne, članice ne bi uh, stiskaško gledale na uh, vsak evro, ki se vloži v Evropsko unijo. Treba je. Uh, Eh, zagotoviti finančna sredstva, eh, česar pa trenutno pri državah članicah še ne dosegamo. Hvala. Hvala lepa, Birgit, Natalija Grisbek. Hvala lepa, Klod. Uvodoma bi se tudi sama rada zahvalila za vso odlično, pametno opravljeno delo v okviru tega programa. Pomembno je, da zagotovimo izmenjavo mnen tudi v odboru Libe. Mene to zanima iz vojnega razloga, skupaj s Katarino Kiniči, z Ana Marijo Koraco Bild in s številnimi drugimi kolegi in kolegicami v različnih odborih, pa tudi v medskupini za otrokove pravice, skušamo obravnavati vse dosjeje, ki se nanašajo na zahtevo ponudenju zaščite otrok po zagotavljanju dostojanstva otrokom na evropski ravni. Vodoma smo tudi danes slišali kar nekaj v zvezi s temi tematikami, predvsem z vidika pridržanja mladih, mladoletnih in beguncev. Kar zadeva vprašanje radikalizacije, sama seveda. Jemljem na znanje vse vaše predloge, tudi glede teh pilotnih projektov, s pomočjo katerih bi nekdanje nasilne mladoletnike in mlade vključili v družbo. Drugi predlog, ki ste ga podali v zvezi s to temo, pa je, da se vzpostavi zaupanje, da bodo mladi opustili svoje uničujoče življenje oziroma način življenja v katerega so se prostovoljno in zavestno po preteklosti vključili. Lahko bi spostavili neke vrste mrežo, neke vrste bazen znanje in zmogljivosti. Prejšnji teden smo v odboru za boje proti terorizmu glasovali tudi o poročilu, ki se nanaša na različne vidike, ki ste jih sami omenili. Velik del tega se nanaša na radikalizacijo in na preprečevanje radikalizacije. Podobno kot ste tudi vi predlagali, mi predlagamo, da bi v narekovajih izkoristili znanje teh mladih, ki so v preteklosti bili radikalizirani, pa zdaj niso več. To so tisti mladi, ki so pobegnili iz krempljev radikalizacije, da bi ti mladi, naprimer, nastopili pred drugimi mladimi in predstavili vsa tveganja, so nevarnost, ki jih predstavlja udeležba v tovrstnih skupinah. Mislim, da bi bilo to odlično preventivno orodje. Ste pa sami omenili tudi ta pult, ta bazen vseh tistih, ki bi lahko pomagali pri usposabljanju teh posameznikov. Mladi so zelo ranljivi, zato bi morali storiti več na področju boja proti radikalizaciji, tudi z preventivnega vidika. Seveda se bomo morali pogovoriti tudi o problematiki spletne radikalizacije. O tem sicer niste govorili, ampak zagotovo boste v prihodnje še delali na tem tudi z tega vidika bi se lahko o teh vprašanjih pogovorili, morda tudi dvostransko, če ste za. Hvala lepa in čestitke za odlično opravljeno delo. Hvala lepa tudi za to izmenjavo mnen v odboru Libe. Hvala lepa, Simon, bi se odzvali. Bi se odzvali na te pripombe? Najlepša hvala za te spodbudne pripombe. Če se odzovem na pripombe gospe Sipal. Mislim, da ste izpostavili številna vprašanja, za katera tudi sam menim, da bi morali delati na njih. Naprimer, mladi in šport, da bi morali mlade poiskati tam, kjer se nahajajo v njihovih okoliščinah glede tega mladinskega parlamenta, morda v teh svojih dveh minutah nisem bil dovolj jasen. Kakšen je cilj tega predloga? Tisti, ki običajno niso del parlamentov mladih, bi morali imeti dodatno priložnost. Sam bi predlagal, da vse tiste, ki se običajno ne bi podali v takšen sistem, pritegnemo v strukturo, ki sem jo sam omenil. Mi pogosto delamo s takimi posamezniki, oni pogosto predstavijo rešitve, do katerih so prišli v svojem vsakodnevnem življenju, ko se soočajo z mladimi, ki jih potegne v takšen način življenja v nasilje. Če tem mladim daš na voljo dovolj virov, lahko na lokalni ravni spremenijo stvari, potem pa se lahko vse to še razširi. Še eno pripombo sem želel podati gospe v Črnem, žal nisem slišal vašega imena. Vi ste omenili vaše poročilo, rekli ste, da bi morali izkoristiti vse izkušnje, ki jih imajo ti radikalizirani mladi da je to vir, ki bi ga morali bolj izkoristiti. Kadarkoli delate na tem področju, je vedno treba upraviti skrbno varnostno analizo, da se prepričate, na kakšen način lahko te mlade koristno uporabimo. No, gospa v črnem je gospa Natalija Grisbek in še nikoli nihče ni rekel gospa v črnem. Eh, Lukaš, minutka v zvezi z humanitarnimi koridorji. Ta vprašanja so zelo poglobljena, vprašanja. Dve minuti bo dovolj. Ja, radikalizacija in migracije niso po tvoje sporne teme. No, če bi raje ne omenil tega, lahko tudi tako. Ne morem pojasniti vsega v minuti ali dveh morda o dveh. Cecilija, bi se ti odzvala potem, ko on predstavi svoje mnenje? Ja, zelo zanimivo je vse skupaj, ampak sama bi želela podati par pripomb. Po tej predstavitvi gre za zadnjo predstavitev v zvezi s humanitarnimi koridorji. Potem pa lahko tudi ti podaš svoje sklepne misli in pripombe in na to zaključimo. Yeah. After she responded, can I have a Yes, sort of, okay, yeah, of course. That's the one minute would be fun. But I stop. Okay, thank you. Okay. <laughs> thank you, Roman. Hvala lepa. No, sam bi želel spregovoriti še o humanitarnih koridorjih za begunce. Pomembno je, da spremenimo okoliščine, ki lahko prosilci za azil podajo svojo prošnjo, ne zgolj na veleposlaništvih in konzulatih. Pomembno je, da najprej opravimo intervju s prosilcem, že nacionalni strokovnjak bi lahko preveril, ali se spoštujejo ženevske konvencije, odgovorno nacionalno sodišče pa bo potem podalo končno odločitev. Kakršnakoli rešitev bo že izbrana za reševanje tega vprašanja, moramo vsi priznati, da lahko to vprašanje razrešimo zgolj kot Evropska unija. Vsaka država mora pri tem sodelovati strategija v smislu ne, ne želimo nobenih beguncev, je morda privlačna za nekatere, ni pa realna. Tisti, ki bežijo za to, da bi rešili svoje življenje, bodo storili vse za to, da ohranijo svoje življenje in v Evropski uniji imajo za to odlične priložnosti. Ženevske konvencije tudi pravijo, da bi morale te osebe dobiti status beguncev, ampak tisti, ki bežijo pred podnebnimi spremembami do tega statusa skladno z ženevskimi konvencijami, niso upravičeni. Zato predlagam, da bi prosilce za azil začeli sprejemati povsod po svetu na vseh konzulatih in veleposlaništvih. Tisti, ki delajo na teh konzulatih in veleposlaništvih, imajo boljše poznavanje okoliščin v tej državi, kjer prosilec poda svojo prošnjo za azil, mislim, da je to edini način, kako se zoprstaviti trgovcem z ljudmi. Če bi zgolj povečali varnost na mejah, bi trgovcem z ljudmi ne preprečili njihovega delovanja, samo njihove storitve bi bile dražje. na teh veleposlaniških in konzulati bi morali strokovnjaki podati prvo oceno v zvezi z prosilci za azil, končno odločitev pa bi moralo sprejeti nacionalno sodišče. Hvala. Hvala lepa, Lukas. Cecilija, če bi se odzvala in podala še par sklepnih misli. Popolnoma se strinjam. To je trenutek, ko bi morala Evropa delovati kot eno, ko bi morala pospraviti pred svojim pragom. V naši instituciji smo se tega dela lotili, v drugi instituciji pa nažalost še vedno niso začeli delati na dublinski uredbi, za katero sem sama poročevalcem. Ampak prosim, nikar ne krivite naše institucije, mi imamo odlično stališče. Sama sem se pripravljena začeti pogajati vsak hip. Toliko o tem. Želela sem se povrniti na nekaj, kar ste prej omenjali, na vprašanje otrok, mladoletnikov v centrih za pridržanje. Mislim, da bi morali prekiniti z to vrstnim pridržanjem otrok na evropskem ozemlju. Nekoč nam je uspelo sprejeti zakonodajo, naprimer na področju prepovedi telesnega kaznovanja otrok. Mislim, da je zdaj trenutek, da nastopimo enotno, ne bi več smeli pridrževati otrok. Potem združevanje družin, to je še eno pomembno vprašanje, bistveno vprašanje države članice, mislim, da vse zdaj sodelujejo v tej tekmi do dna. Vse si skušajo prati roke nad tem problemom, krivdo prenašajo na druge države. Na švedskem nam je uspelo združevati družine na čudovit način, zdaj pa skoraj da vse stranke z nekaterimi redkimi izjemami, na srečo je moja stranka izjema, ravnajo drugače. Tudi največja konzervativna stranka, socialisti ne podpirajo več združevanja družin. Govorimo o 21. stoletju, ko je pritok beguncev res na najnižji možni ravni. V Evropi smo trenutno zelo daleč od tega, kar je Hillary Clinton rekla v svoji knjigi in to uporabila tudi kot naslov, vas je potrebna za to, da se vzgoji otroka. Otroci teh ljudi nas bodo sodili zaradi tega in ta sodba bo kruta za vse nas. Popolnoma se strinjam s tem, kar ste rekli, bolj se spoh ne bi mogla strinjati. Vesela sem, da upravljate to delo. Bi se pa rada zahvalila tudi med skupini za otroke v Evropskem parlamentu, ki prav tako opravlja fantastično delo. Hvala lepa, Cecilija, za te pripombe in sklepe, Birgit. Bi se na hitro odzvala na nekaj? Hvala, predsednik, zelo na kratko. Glede humanitarnih vizumov in preselitve. Naj povdarim, da bi to pomagalo na številnih področjih. Kot prvo, lahko bi nekoliko omejili delovanje zločincev, ljudem bi lahko pomagali, da ostanejo na določenih območjih in jim zagotovili varne poti v Evropo, kjer bi lahko zaprosili za azil. Ampak bodimo iskreni, tako preseljevanje kot tudi humanitarni vizumi ne jamčijo, da bodo ti ljudje dobili azil, Zagotavljajo pa, da bodo ti ljudje lahko po varni poti prišli v Evropo in tu zaprosili za status azilanta. Še kratka politična izjava. Nekateri pravijo, da ja, to bi bil lahko dejavnik potegan, potem bodo vsi prišli v Evropo. Vsi vemo, da to ne drži. Velika večina beguncev ne prihaja v Evropo. Tisti, ki bi želeli zaprositi v Evropski uniji za pomoč, pa bi morali biti deležni naše pomoči se strinjam z vami, da ne bo pomagalo, če bomo gradili zidove, postavljali ograje, naredili meje še bolj vodotesne. Če so situacije dramatične, bodo ljudje še naprej prihajali. Zagotoviti moramo humanitarne vizume, poskrbeti za preseljevanje. O humanitarnih vizumih bomo, upam, ponovno glasovali decembra. Upam, da bo takrat to sprejeto. Prav tako si želim, da bi skupaj uspeli prepričati države članice, da začnejo končno delati na vprašanju preseljevanja, kjer naj se sprejmejo bolj verodostojni ukrepi. Hvala. Um, Še par sklepnih besed za vas, Lukaš. Rad bi se na kratko odzval v nemščini. Rad bi se zahvalil za vse, kar sem slišal. Žal mi je, da ni nobenega poslanca iz Avstrije, kajti ravno v Avstriji je vprašanje migracij izredno pomembno, zlasti uh, tisti iz FPO uh, ne počnejo zadnje leta ničesta drugega, drugega, kot da govorijo o teh temah. No, zahvalil pa bi se tistim poslancem, ki so navzoči. Hvala lepa, da ste povedali svoje mnenje. Sam sem lahko poleti Eh, dela v Avstriji, pogovarjal sem se z ljudmi, pogovarjal sem se o tem, s čim se res uh, ukvarjajo. Recimo v Wiener Neustadtu sem se pogovarjal uh, z ljudmi. Enkrat sem uh, govoril z delavcem, ki podpira FPO in uh, Potem, ko se z njim pogovarjaš več kot dve minuti, ko uh, ni več osredotočen samo na migracije, ugotoviš, da to sploh ni slab človek, gre za človeka, ki je razočaran uh, nad Evropsko unijo in mislim, da je zelo pomembno, da se pri naslednjih volitvah spet osredotočimo na to tematiko. Gre torej za tiste ljudi, ki so zoper migracijo. Ti ljudje dejansko le čakajo na ustrezne rešitve. Če z njimi uh, govoriš uh, nekaj dlje časa, ugotoviš, da jih skrbi, kako uh, bo z njihovimi otroki, kako bo s uh, stanovanjem, kako bo z izobraževanjem in tako naprej. Torej, uh, s tem se ne bi smeli ukvarjati samo politiki v državah članicah, temveč bi morali to tematiko obravnavati tudi na ravni Evropske unije. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Želim si, da bi imeli na voljo dovolj časa, da bi tudi Rakele in Simon lahko podala par sklepnih misli. Oba imata gotovo kar nekaj izkušenj iz držav, odkudr prihajata. To so zelo pomembna politična vprašanja, s katerimi se intenzivno ukvarja celotna Evropska unija, ne zgolj naš odbor. Hvala lepa, da vam je uspelo kljub časovnim omejitvam predstaviti specifične vidike teh vprašanj na kratek, jedrnat, ciljno usmerjen način. Hvala, da ste to predstavili članom odbora. Nekdo na Twitterju stalno pravi, da To niso prijetna vprašanja, ampak člani, ki so se odzvali na vaše pripombe, so člani, ki se ukvarjajo z zakonodajnimi dosjeji, ki urejajo ta področja. Z nami je tudi poročevalka za reformo Dublina. Naš odbor redno zaseda. vse zamisli, ki ste jih danes predstavili, pa bomo vzeli resno. Zato smo veseli, da se seja prenaša tudi po spletu, tudi po Twitterju. Je bilo že kar nekaj komentarjev. Te zamisli, ki ste jih predstavili, bodo zagotovo še predmet obravnave. Mi smo se danes vključili z vami v dialog tudi s parlamentom mladih. Hvala lepa, da ste nam pomagali pri nadaljevanju tega dialoga. Hvala, da ste bili z nami. Hvala lepa tudi našim gostom ter številnim tistim, ki nas spremljajo po spletu. Hvala tudi tistemu, ki tvita precej neprijetne komentarje kar naprej. Kolegice in kolegi, hvala vsem, ki ste se odeležili razprave o tej temi. Hvala lepa za vse vaše pripombe. Zdaj je treba to nadalje razvijati. Mi se ukvarjamo s konkretnimi dosjeji. 30 do 40 odstotkov vseh zakonodajnih aktov zaključujemo v našem odboru. Ti akti se nanašajo tudi na vprašanja, ki ste jih vi danes omenili. Tako da bodimo še naprej pozorni na ta vprašanja, tudi v naslednjem mandatu bo vam tako. Migracija, radikalizacija, to so vse zelo pomembna vprašanja. Še enkrat najlepša hvala. Bomo videli, kaj se bo s tem dogajalo v prihodnje, vam trem pa še enkrat hvala lepa. Kar nekoliko dolgočasen zaključek te točke na dnevnem redu, ampak res moramo preiti na naslednjo. Kolegice in kolegi, mi pa lahko nadaljujemo s četrto točko na dnevnem redu. Malce zamujamo. Um, the... Čaka nas vzpostavitev programa za pravice in vrednote, bodili v dvorani, odlično. Danes si bomo izmenjali mnenja o predlogih sprememb, ki so bili vloženi na poročilo spostavitev programa za pravice in vrednote za obdobje 2021-2027. V tem predlogu so opredeljeni cilji za proračunsko obdobje 2021-2027, ker nam časa zmanjkuje, bom besedo kar predal poročevalki. Svenska, Bodil. Hvala lepa. Bom govorila švedsko, tako da prosim, da si nadenete slušalke. Najprej hvala lepa vsem poročevalcem v Senci, ki so z menoj zelo dobro sodelovali v odboru Libe. Rada bi se zahvalila tudi soporočevalcem, s katerimi smo skupaj delali v odboru Libe, v odboru Kult, v odboru FAM. Naš odbor je pristojen za to vprašanje. Vam je odbor prisoten za nekatero vprašanje, tudi odbor za proračun, odbor Juri, odbor AFKO so delali na tem poročilu oziroma na tem programu. Veliko nas je bilo vključenih v to delo, sodelovanje je bilo res odlično do sedaj, tako da se vam zahvaljujem. ko smo dobili ta dosje na mizo, smo se o njem pogovorili. Vedeli smo, da komisija nadaljuje z delom, ki se je začelo še v preteklosti. Komisija je želela vključiti v ta program dodatna področja. Želela je vključiti tudi tiste organizacije, ki delajo na področju človekovih pravic. tu so vprašanja, ki jih je komisija vključila v aprilu letošnjega leta, vendar to ni bilo dovolj. Namesto, da bi imeli na voljo več proračunskih sredstev, jih nimamo dovolj, zlasti ne glede na to, da se je v program vključilo več dodatnih elementov, nam pa so se proračunska sredstva še znižala. Sredstva, ki jih imamo na voljo, bomo morali pač izkoristiti na najboljši možni način. Toliko glede samega konteksta tega programa. Številni predlogi sprememb so bili vloženi na to poročilo, mnogi predlogi gredo v pravo smer. Mislim, da je večina točk nespornih, uspelo nam je doseči soglasje. Za nami je že ena seja poročevalcev v senci, predstavili smo kompromisne predloge sprememb, dogovorili smo se o najbolj kompleksnih vprašanjih, o tem se bomo še pogovarjali na naslednjem sestanku poročevalcev v senci. Prepričana sem, da bomo uspeli najti rešitev za vsa odprta vprašanja. Pomembno je, da ta program ne bo podvajal že obstoječih programov. Mislim, da bi se morali natanko držati okvira, ki velja za ta program. 20 milijonov evrov imamo na voljo za ta program. Dogovoriti se moramo o tem, kaj želimo početi s temi sredstvi. Na globalni ravni bi morali povečati vrednost tega programa, V predlogih sprememb pomenjate tudi resolucijo iz aprila letos. Ta resolucija od nas terja, da nadaljujemo z delom na tem področju. Vključen je tudi nov stebr, demokracija, pravna država, človekove pravice, omenjajo se projekti na regionalni in lokalni ravni, omenjajo se določene institucije, potem organizacije civilne družbe, omenja se boj proti korupciji, integriteta, vse to je vključeno v ta nov stebr. Potem je tu še en pomemben predlog: poenostaviti moramo delovanje vseh organizacij, tudi tistih najmanjših, da bodo lažje sodelovali v programu. Postopke je treba poenostaviti, zmanjšati je treba upravno breme. Naš cilj bi moral biti ta, da bo družba čim bolj vključujoča, da bomo lahko vsi skupaj tudi prispevali k izvajanju tega programa. v okviru svojega poročila sem obravnavala kar nekaj ključnih tematik iz tega programa. Upam, da bomo decembra na ravni odbora lahko o tem že glasovali. Januarja nekje nas čakajo trialogi. Upam, da bomo poročilo sprejeli še pred iztekom tega mandata. Vidimo se zelo k malu. Poročevalci v senci se bomo zelo kmalo sestali ter se lotili tistih najbolj kompleksnih vprašanj, za katera sem prepričana, da bomo našli ustrezno rešitev. Hvala. Hvala lepa, Bodil. Ogromno dela je bilo opravljenega pri tem poročilu. Mnogi poročevalci in soporočevalci so sodelovali v tem procesu, številni so danes z nami. Začenjamo skupino ILS, e kolega Boni. Hvala, veliko krat smo se pogovarjali o tem vprašanju. Mislim, da je to ena od najbolj pomembnih rešitev, ki jo Evropski parlament ponuja za naslednji večletni finančni okvir. Govorimo o denarju, o proračunu. Kot vemo, je Evropski parlament sprejel nov proračun Vse politične skupine, vsi skupaj smo uložili ogromno prizadevanj v to, da so se proračunska sredstva povečala in to kar za trikrat v primerjavi s prvotnim predlogom komisije. V naslednjem krogu bi se morali osredotočiti na pozitivne vidike, na vrednote. Tudi politične skupine se mi zdi imajo kar podobno mnenje glede vsebine tega programa za pravice in vrednote. Hvala lepa poročevalki, ker je pripravila zelo dober predlog poročila. Mislim, da je to dobro izhodišče za pogajanja. Poročevalci v senci smo že začeli upravljati svoje delo. Strinjali smo se, da moramo podpreti civilno družbo, da moramo spodbujati tudi člen 2, ki govori o vrednotah strinjamo se, da bi morali oblikovati nov sektor v okviru tega programa z naslovom Evropske vrednote. Na nacionalni, lokalni in čezmejni ravni bi morali spodbujati organizacije civilne družbe, ki delujejo v mnogih mestih in regijah. V predlogih sprememb je kar nekaj rešitev, ki so prijazne do nevladnih organizacij. Te rešitve niso pretirano birokratske, malce sicer so, ampak bodo korisne. Opisujemo tudi vse vidike te problematike. Omenja se tudi delovanje tega modela, delovanje organizacij. Pogovarjali smo se o tem, kako podpreti manjše organizacije, ki delujejo na terenu. Glede same formulacije poročila so mnenja malce bolj raznolika. Program za pravice in vrednote bi po mojem mnenju moral biti pozitivni projekt, v okviru katerega bi ponovno povdarili svoje vrednote. Ta program po mojem ni uperjen zoper katerokoli državo, ne gre za ukrep, s katerim bi kogarkoli sankcionirali. Zato ne želim, da se omenjajo razprave v zvezi z pomankljivostmi na področju pravne države. Razumem sicer vse argumente, o tem se lahko pogovarjamo, ampak z praktičnega vidika bi si želel, da najdemo rešitev. Pomembno je, da bo tudi komisija podprla rešitev, do katere je prišel parlament. Pomembno je tudi, da bo to rešitev podprl svet. Pomembno je, da ta rešitev ne deluje zgolj na papirju, temveč tudi v praksi. Zato, da bodo tudi države članice to rešitev podprle. Nasplošno se strinjam, da bi morale rešitve na področju pravne države biti vključene v to poročilo, pa niti ne toliko glede pravne države, ampak pogojevanja s tem v zvezi ali se bodo sredstva izplačevala ali ne, bo odvisno od eh, spoštovanja pravne države. Ne vemo pa, kako bodo ta vprašanja pogojenosti opredeljena na koncu. Kar nekaj kompromisnih predlogov je bilo pripravljenih, kot je rekla Bodil. Upam, da je bo uspelo najti skupni imenovalec, da bomo lahko potem 10. decembra izglasovali dobre rešitve. Hvala. Um, Hvala. Mikael. Sledi Cecil Kienge za SND. Cecil, izvoli. Hvala lepa, Klod. Že na zadnjem sestanku odbora sem povedala, da se zahvaljujem poročevalki, ne zgolj zato, ker je opravila veliko dela, kar zadeva predloge sprememb. Hvala lepa tudi za pripravljenost na sprejetje naših predlogov sprememb konsolidacija besedila iz tehničnega vidika precej kompleksen proces. Vesela sem, da se je to zgodilo relativno hitro. Veseli me tudi, da politične skupine, kot kaže, podpirajo kompromisne predloge sprememb. Glede predlogov sprememb, ki smo jih vložili kot skupina SD, pa bi se poročeval, ki rada zahvalila za vse trud, ki ga je vložila v to, da se poročilo omeni boj proti vsem oblikam nestrpnosti, tako na spletu, kot tudi spleta, za nas je bilo to prednostno vprašanje. Vedno bolj sem prepričana o to, da potrebujemo program, ki bo upošteval tudi vrednote enakopravnosti, enakosti in državljanstva. Seveda ne smemo v tem kontekstu pozabiti na pravno državo in demokracijo. To sta ključna elementa, če želimo povečati zaupanje državljanov v Evropsko unijo. Kar zadeva financiranje, Sama se zauzemam za to, da bi znatno povečali finančna sredstva za ta program. Izzivo je res veliko. Organizacije civilne družbe, ki se borijo proti ksenofobiji, rasizmu, podbujanju sovraštva in ekstremizmu ter nasilju, potrebujajo znatno finančno podporo strani Evrope. Hvala še enkrat poročevalki, ker je spoštovala ambiciozni program, ki smo si ga zastavili na začetku postopka. Še par sklepnih tehničnih prilagoditev bo treba upraviti, sicer pa bomo lahko s tem programom zaključili do konca mandata. Hvala. Much, Hvala lepa, Cecil. Dobro, za EKR bo spregovoril gospod Jurek. Bardzo dziękuję v včasnejših diskusijah už. E, Hvala za besedo. V predhodnih razpravah o tem e, projektu in projektu mm, Mihajla Bonja smo bili skeptični glede mehanizmov. Mi smo izrazili dvome v zvezi z izvrševanjem vseh teh mehanizmov na objektiven način. In uh, ravno zaradi tega smo želeli pripraviti nekaj predlogov sprememb, s katerimi bi zagotovili, da bo vsaj Evropski parlament izrazil svoje uh, želje in pa svoje predloge. Zlasti bi izpostavili člen 18 PDEU, gre za eh, stalni dialog, uh, organov Evropske unije s skupnostmi in pa verskimi organi. Hkrati pa bi opozorili tudi na vprašanje, eh, ki se nanaša na družino in pa organizacijo eh, družine. Vemo, da smo trenutno v Evropi v demografski krizi, ampak to je povezano tudi s krizo družine in eh, mislim, da bi Evropska unija tukaj morala eh, ustrezno poseči tudi na področju eh, enakih pravic. Mi bi želeli eh, obravnavati predloge sprememb tako v tisti fazi, ko se še pripravljajo, kot tudi v končni obliki. Tako, da bomo lažje videli, v kakšno smer gredo predloge. Želeli pa bi tudi, določena jamstva, da bi lahko potem z večnim, večjim zaupanjem se eh, lotili zamisli, ki so predstavljene. Hvala lepa, sledi Sofija Entveld. Hvala za besedo. Kratka bom, v celoti podpiramo usmeritev, ki jo predlaga eh, poročevalka. Menimo, da je pristop zelo konstruktiven. Dovolite mi le par pripomp. En od predlogov, ki bi ga želeli eh, vključiti, je 5 odstotkov rezerve za nujno, nujne primere. Torej, gre za tiste primere, ko se ugotovi očitno kršenje temeljnih pravic oziroma pravne države strani vlade države članice. Torej, v tem primeru morate imeti neko protivtež. Potrebujemo torej proračunsko eh, vrstico za nujne razmere. Gre za nujne razmere, ki se nanašajo na temeljne pravice in pa pravno državo. No, potem pa bi se odzvala še na to, kar je povedal gospod Boni. Ne strinjam se, da je ta instrument uperjen zoper državo članico. Ne, uporablja se v podporo državljanom vključno v tistih državah članicah, kjer vlade ne spoštujejo pravic lastnih državljanov. In zato je za civilno družbo, ki je organizacija državljanov, zelo težko, da dejansko uporabi pravice, ki so ji zagotovljene. No, mislim pa, da moramo tudi pojasniti, kaj razumemo pod pogojenostjo gospod Boni je govoril o tem, ampak mislim, da to ni povezano s tem instrumentom, temveč eh, s proračunom. Gre za eh, drugačen koncept. Nekaj drugega, po mojem mnenju. Torej. Mislim, da je zelo pozitivno, da smo v Evropski uniji leta in leta imeli eh, proračunski instrument za promocijo demokracije in pa temeljnih svoboščin in pravic zunaj Evropske unije. Hkrati pa se končno zavedamo, da potrebujemo takšen instrument tudi znotraj Evropske unije. Demokracija, eh, temeljne pravice in pa vladavina prava se ne morejo obraniti kar sami. Mi smo tisti, ki jih moramo obraniti braniti in zato sem zelo vesela, če bomo imeli na voljo sredstva za to. Hvala lepa, Sofiji. Želi še kdo besedo? Če ne dobi besedo, bodil? Eh, Mikael. Ja, Sofiji, mi se strinjamo, da je treba eh, spodbujati organizacije civilne družbe, da se borijo za demokracijo, za vrednote, za vladvino prava, za demokratični dialog. S tem se popolnoma strinjam, treba je biti odprt. Ampak po drugi strani pa se moramo pogovarjati tudi o praktičnih možnostih in pa o okviru. Mislim pa, da bomo med zasedanji lahko stvari veliko bolj pojasnili. Hvala lepa, Mihajl. Veliko dela je potrebnega za ta dosje. Eh, Bodil. 10. decembra naj bi glasovali v odboru Libe. Eh, bi želela zaključiti razpravo? fortfarande en del saker vi inte är helt överens om och det är de vi nu har. Ja, hvala lepa. Torej, so še točke, glede katerih še nismo enotni, ampak na njih delamo, želimo najti rešitev, tako da bomo uh, lahko dosegli večino v parlamentu. No, nekatere stvari se mogoče tudi drugače razlagamo in mogoče zaradi tega ne najdemo enake podlage oziroma razlage ni tako, da bi bilo kaj uperenega zoper neko specifično državo oziroma njeno delovanje. Ne. Gre za to, da se morajo vse države držati naše skupne pogodbe. če se ena od držav ne eh, zauzema za drugi člen pogodbe ali, pa, ali pa za kakšen drugi del pogodbe, potem potrebujemo neke vrste model, kako to državo spet pripeljati na pravo pot. K temu želimo prispevati. Nismo pa upereni zopet neko specifično državo. Okay, much, Hvala lepa, Bodil. Srečno. Hvala tudi vsem poročevalcem v senci, ki sodelujo z Bodil eh, pri tem dosjeju. Dobro, kolegi, zdaj pa gremo lahko naprej na točki 5 in 6. Gre za sklenitev sporazuma o statusu med Evropsko unijo in Republiko Albanijo in pa sporazuma o statusu med Evropsko unijo in nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonijo. Spet, res je, da trdo delamo na teh dosjejih. Ne bom pojasneval, enostavno bom predal besedo Bodil. I, I, uh, no, čeprav razumem, bomo oba sporazuma obravnavali skupaj. Ja, če nimaš nič proti, gre za sklenitev sporazuma o statusu uh, z Albanijo, potem pa še z nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonijo. Gre za enak postopek, ali lahko to obravnavamo skupaj, bi to lahko storili? Lahko, dobro. Gre na grupe nedjo. Ja. Govorila bom švedsko. Zeleni so kritični glede tega, kaj se je dogajalo v zvezi z Evropsko agencijo za eh, mejno in obalno stražo. No, ampak pogoji morajo biti jasni, zagotoviti moramo transparentnost, preverjanja, demokratični nadzor in pa odgovornost. Albanija in nekdanja Jugoslovanska republika Makedonija sta prvi, ki bodo sklenili eh, sporazum o statusu. Zato je pomembno, da začrtamo smernice tudi za prihodnje sporazume. Treba je zaščititi temeljne pravice in jih zagotavljati, tako da se lahko ustrezno zaprosi za azil. Treba zagotoviti dostojanstvo, boj proti mrčenju, eh, mučenju, ustrezno je treba obravnavati ljudi in otroke potrebujemo ustrezen eh, mehanizem za um, pritožbe in tudi mehanizem za obravnavanje kršitev. Torej, treba je uh, upeti odgovornost na področju civilnega in pa kazenskega prava. No, od komisije bi tudi želeli doseči, da uh, bodo vsi dokumenti, ki jih potrebujemo za delo v parlamentu, uh, na voljo. To ne velja samo za zadevna sporazuma, temveč tudi za druge. Do 28. novembra je treba predložiti predloge sprememb. Ampak pravzaprav gre tukaj samo za uh, odgovor za ja ali ne. Če um, bo odgovor ne, če, če boste vložili predlog za spremembo, to pomeni ne. 10. januarja ne bi glasovali no, eh, in upam, da bomo lahko takrat eh, ustrezno glasovali tako o Albaniji kot tudi o Makedoniji. Ampak v zvezi z Makedonijo še nismo dobili vsega, kar potrebujemo, tako da bomo še videli, če bomo uspešno zaključili v roku. Model pa je enak za obe državi. Ko bomo imeli v rokah vse eh, elemente, bomo lahko tudi glasovali. Hvala. Okay, thanks, Hvala, Bodil rok za predloge sprememb, ki naj jih ne bi bilo, je 28. november. In potem bomo demokratično glasovali. Natali, ti si edina poročevalka v senci, ki je navzoča, se želiš oglasiti? Oui, Claude, juste... Euh, ja, Klod, par besed zelo na hitro. Zdaj, ko smo slišali mnenje o teh dveh predlogih sveta, ki se nanašata na odnose Evropske unije z Albanijo in z Makedonijo. Gre za pomembni poročili na temo dveh tretjih držav. Zelo pomembno je, da smo jasni in natančni, ko govorimo o teh sporazumih. Hvala lepa poročevalki za delo, ki ga je že opravila do sedaj. Hvala lepa tudi, da je zauzela stališče glede teh dveh sklepov. Poročevalka nečesa ni omenila, čeprav to vprašanje dobro pozna. Pomembno je, da se v teh sporazumih v celoti spoštuje človekove in temeljne pravice. Omogočiti je treba tudi uporabo pritožbenega mehanizma, kot to velja pri drugih sklepih, ki so se nanašali na podobna vprašanja. Kot eh, poročevalka o predlogu, ki se nanaša na reformo Frontexa, o katera bo govora jutri, se mi zdi, da bi morali storiti vse za to, da se pridobi čim več informacij vnaprej. Čim prej, ja, čim prej moramo dobiti več pojasnil, zagotoviti čim več jasnosti glede tega, kako se bosta ta dva sporazuma izvajala, kako se bo potem opravljal tudi pregled izvajanja obeh sporazumov, da ne bomo kasneje presojali za nazaj. To je pomembno tako v okviru teh dveh držav, kot tudi v okviru Frontexa in ostalih odnosov s tretjimi državami. Hvala. Hvala, Natalija gre za postopkovni vidik, ki pa je zelo pomemben. Bodil si zadovoljna z vsem, kar je bilo povedano? Dobro, nihče ni vložil nobenega predloga spremembe. Torej, poslati pa jih morate do 28. novembra. Bodil je še kaj, na, čem, na čemer delaš? Eh, bo še kaj prevzela besedo? Ne, dobro, hvala lepa. No, vidim pa, da si poročevalka v senci tudi za naslednji dosje. Zdaj pa točka sedem gre za potne listine Evropske unije za vrnitev. E, obravnavali bomo predloge sprememb, prejeli smo jih 15. Kinga, tukaj si, super. Kinga Gal je poročevalka e, za ta dosje, tako da ji kar predajam besedo. 15 predlogov sprememb je bilo izvolikinga. Hvala. Najprej bi se zahvalila vsem poročevalcem v senci za konstruktiven pristop k temu dosjeju. Imeli smo tudi zasedanje poročevalcev v senci, kjer smo skušali razčistiti, kar je bilo nejasnega. Sama sem predlog že predstavila, ampak bi želela še enkrat podariti, da je cilj eh, tega predloga komisije, da se ponestavijo postopki v tistih eh, državah, kjer nimamo konzularnih ali pa predstavništev ali pa eh, veleposlaništev. Tako da se lahko potne listje pridobijo eh, na lažji način. Ne gre za nov instrument. Ta instrument je bil uveden že leta 96, ampak od takrat se je veliko stvari spremenilo ti dokumenti eh, v trenutni obliki ne upoštevajo eh, vseh izboljšav na področju varnosti in eh, zato tudi ne morejo zagotoviti zadostne zaščite zoper goljufije in pa ponarejanje. In zato mnoge države članice tega tipa dokumentov sploh več ne izdajajo. To je razlog, zakaj potrebujemo novo obliko dokumenta. Poleg tega pa obstaja tudi pravna zaveza gre za sklep eh, številka 96, ta ni usklajen oziroma ni uskladitve z direktivo z leta 2015. Poleg tega pa imamo tudi resolucijo z leta 2017 za podporo državljanom, da mm, mora komisija pripraviti predlog, da se zagotoviti bolj varen uh, format eh, za potne listine EU za vrnitev. Mislim, da ta predlog eh, pripomore k boljšim varnostnim značilnostim eh, teh potovalnih listi, listin, zmanjšuje se tveganje ponarejanja in pa goljufi. Torej, do 5. novembra je bilo treba predložiti predloge sprememb. Moji poročevalci v senci, gospod Činiči in gospod Depre in drugi so se eh, strinjali, da ne bomo eh, več predlagali dodatnih predlogov sprememb. Želimo predlog čim prej podpreti, tako da eh, bodo države članice lahko čim hitreje nadaljevale sprejemanje tega akta. Na ta način bomo pomagali veleposlaništvom in pa konzularnim predstavništvom eh, v tistih državah, kjer se ljudje znajdejo v stiski. Torej, pripravili smo 15 predlogov sprememb, no, sama ne bom pripravila kompromisnih predlogov. Enostavno bomo glasovali o 15 predlogih sprememb zdaj razmišljamo o tem, kako naj nadaljujemo, o tem se bom še pogovorila s poročevalci v senci. Mislim, da je zelo pomembno, da hitro napredujemo. Kaj ti tukaj gre za odličen primer tega, kako je Evropsko unijo možno približati državljanom Evropske unije. Še enkrat bi se zahvalila kolegom poročevalcem v senci. Hvala lepa, Kinga. Torej, decembra bomo glasovali o tem, kot si že povedala, gre za eno tistih dobrih stvari. Ne spodbujamo dodatnih dejavnosti, obdelali bomo predloge sprememb, ki so bili predloženi in to je to. Nimam datuma za decembr, ampak eh, gotovo bomo o tem glasovali naslednji mesec. Hvala lepa še enkrat. No, preveriti moram še, če želi še kdo eh, besedo v zvezi eh, s potnimi listinami Evropske unije za vrnitev. Katrina, si med tistimi, ki so predložili predloge sprememb, izvoli besede tvoja. Grazie, grazie, Hvala, Klot. Najprej. Hvala lepa kolegici Gali in vsem ostalim kolegom, poročevalcem v Senci, za vso delo, ki ste ga opravili, da bi čim hitreje dosegli dogovor, da bi tudi sprejeli predlog o spremembi pravne podlage v zvezi s potno listino za vrnitev. Vse to je že povedala kolegica Kinga Gal. Na neformalni ravni smo se poročevalci v senci dogovorili, da ne bomo uložili predlogov sprememb, zato da bi pospešili in poenostavili ta postopek, ampak vseeno sta dva kolega sprejela odločitev, posem legitimno, da bosta uložila predloge sprememb. Sama se strinjam z splošno smeritvijo, ki jo je podala kolegica Gal. Zagotovo se bomo o vseh predlogih še pogovarjali, če ne prej pred glasovanjem, kar nekaj predlogov sprememb je pomembnih za skupino SD, ker so namenjeni temu, da se okrepi varstvo temeljnih pravic in zaščita osebnih podatkov. Potem so še tu predlogi v zvezi s tem, da je treba potno listino zavrnitev uničiti v določenem časovnem okviru, pri čemer je treba spoštovati tudi načelo zaščite osebnih podatkov. V izjemnih primerjih se lahko veljavnost te potne listine zavrnitev podaljša, zlasti, če gre zavrnitev v državo, kjer so okoliščine varne ali pa če gre za vrnitev v bolj oddaljeno državo. Zagotovo se bomo morali še pogovarjati o vseh teh vprašanjih v nadaljnih razpravah, ki nas čakajo v prihodnih tednih. Prepričana sem, da bomo v tem duhu sodelovanja, ki nas je vodil vse do sedaj, prišli tudi do svojega cilja, to pa je sprejetje tega predloga. Upam, da bomo našli najboljšo možno rešitev. Upam tudi, da bomo spoštovali zastavljeno časovnico, da bo ta pot na listen Evropske unije za vrnitev čim hitreje sprejeta. Namreč je pomemben element za vse tiste evropske državljane, ki se otegnejo znati v težavah. Kot rečeno, veselim se nadaljnega sodelovanja. Hvala, Katarina. Ja, pozabil sem omeniti, da si poročevalka v senci za SND. Tako da si tudi sama vložila kar nekaj dela v to. Kinga, še enkrat hvala. Dobro. Želite še kaj povedati? Ne. Hvala lepa, kolegi. To je bila točka, ki se je nanašala na potne listine EU za vrnitev. Zdaj pa gremo na točko 8, trženje in uporaba predhodnih sestavin za eksplozive. Gospod Mamikens bo predstavil eh, predloge sprememb. večina, uh, večino podpirate, uh, tako da bi vas uh, prosil za predstavitev teh predlogov sprememb. Hvala lepa, predsedujoči, spoštovani kolegi. Vesel sem, da lahko danes govorimo o predlogih sprememb v zvezi s poročilom, ki se nanaša na trženje in uporabo predhodnih sestavin za eksplozive. 5. november je bil rok, verjeli smo. 72 predlogov sprememb. Zahvaljujem se kolegom za prispevke. Po preučitvi teh predlogov sprememb lahko rečem, da eh, igre velika večina v smer eh, krepitve regulativnega nadzora. Torej, velika večina teh predlogov sprememb izraža eh, stališče kolegov z 18. oktobra Pravna služba je preučila vse te predloge sprememb in zdaj so v fazi prevajanja. Prevod vse jezike bo verjetno na voljo 23.11. Govorili smo o kmetih in pa o definiciji profesionalnega uporabnika, professional user. Zahvaljujem se gospe Grisbek na, na ta način smo zdaj dobili eh, več jasnosti v zvezi s samo definicijo. Gospa Grisbek eh, je vmes prispevala tudi uh, nekaj zamisli v zvezi s sumljivimi transakcijami, torej suspicious transactions. če želite, da bo določba o sumljih transakcijah veljavna, potrebujemo predlog čim prej, ali naj bi bilo to v 48 urah, tako da bi na ta način imeli nekaj več manevrskega prostora. No, kot veste, je čas v teh okoliščinah zelo dragocen. Izkušena oseba potrebuje recimo pol ure, da pripravi neko bombo. No, potem so tukaj še gospodarski subjekti in pa uh, spletni trgi. Uh, v zvezi s tem urejamo tudi obveznosti poročanja in na ta način lahko uh, preprečujemo uh, nedovoljno trženje uporabo predhodnih sestavin. Nekateri poslanci so pripravili tudi predloge za komisijo in sicer, da bi se objavile smernice uh, vseh jezikih Evropske unije. Mislim, da je to zelo dobro. Potem je tukaj še eno vprašanje, o katerem se moramo pogovarjati. Nanaša se na člen 15. Gre za dovoljenje za komisijo, da sprema delegirane akte, če želi dodati nove snovi v prvo prilogo, če je to potrebno. Če komisiji ne zagotovimo te možnosti, bomo pristali pri statusu quo, Namen eh, tega novega akta pa je, da bi bili bolj eh, odzivni in da bi se bolje prilagali novim, eh, novim okoliščinam, torej bolje kot pri uredbi z leta 2013. Evropski parlament ima tudi nadzorno funkcijo, kar zadeva delegirane akte komisije, tako da bomo lahko le pridobili pri vprašanju varnosti, če bo komisija dodala nove snovi na omejeni. Eh, seznam na podlagi novih eh, dejanskih in pa znanstvenih dokazil. No, mislim, da je zdaj pravi trenutek, da še okrepimo varnost. Eh, mnogi predlogih spremem so skoraj da identični, tako da nam bo to življenje predvsej olajšalo. Tukaj pa še ena zelo pomembna točka. Sestal sem se s, s komisarjem Kingom in poudarjeno bilo, da je bistveno, da eh, se lotimo tudi vprašanje tako imenovanega dark weba. To je eh, instrument, ki se uporablja za nedovoljeno trgovino z, z eh, predhodnimi sestavinami. Torej, potrebujemo ustrezen akt, da se lahko hitro odzovemo. Komisar je podprl osnutek poročila. Mi pa se hkrati zdaj eh, približujemo koncu mandata, zato je zelo pomembno, da čas dobro izkoristimo. Zato predlagam, da naslednji teden organiziramo tehnični sestanek, da se dogovorimo o glavnih kompromisnih rešitvah in pa da pripravimo besedilo, da bomo v odboru Libe lahko o njem eh, glasovali 10. 12. kot je bilo načrtovani. Potem pa na plenarnem zasedanju glasujemo januarja, takoj po trialogu. No, mandat za koreper naj bi v svetu pridobili 12. decembra. Hvala lepa, spoštovani kolegi. Predsednik, vračam besedo, tako da se bodo lahko oglasili še drugi kolegi. Hvala lepa. Hvala, Andres. Kinga, bi se želela oglasiti v imenu Tomasa Gičovskega za ELS? Hvala. Gospod Zehovski me je prosil, da eh, preberem njegovo razmišljanje v zvezi s tem poročilom. Zapisal je, da je ta predlog eh, več kot dobrodošel. Eksplozivi so se uporabljali v mnogih terorističnih napadih v zadnjih letih, eh, uporabljajo se nove tehnike za pripravo bomb, tako je nujno, da nadzorujemo eh, predhodne sestavine za eksplozive. Treba izboljšati tudi preverjanja eh, prodaje, treba je ukrepiti kontrolo v zvezi s sumljivimi nakupi. Pogovarjali smo se tudi z drugimi deležniki in gospod Zdehovski si prizadeva proti novim upravnim obremenitvam. No, ampak eh, nasplošno pa pozdravlja ta predlog in meni, da bomo dosegli širok kompromis v zvezi s tem predlogom, da se izognemo varnostnim tveganjem. Hvala. Hvala, Naceli. Hvala lepa, Klod. Par besed o tem tehničnem dosjeju, kot so rekli že kolegi pred menoj. To je zelo tehničen dosje, pa vseeno zelo pomemben v boju proti terorizmu. Še posebej glede na to, da je bilo kar nekaj atentatov oziroma terorističnih napadov zagrešenih s tovrstnimi eksplozivnimi sredstvi v svojih pripombah je poročevalec že rekel, da bi morali nekoliko bolj natančno določiti posamezne opredelitve a, in da bi morali poskrbeti za izmenjavo mnen in izkušenj med vsemi tistimi, ki bodo izvajali to zakonodajo v praksi. Želimo si, da bi se ta predlog lahko čim bolje in čim bolj enostavno izvajal. Poročevalec je omenil tudi sumljive transakcije? To je zelo pomembno vprašanje, ker ti na tej podlagi bo prišlo tudi do izvajanja prilog. Rekel je tudi, da potrebujemo specifično kategorijo za kmete. Zdi se mi, da to nekoliko negativno vpliva na samo razumevanje besedila, zato bo treba to spremeniti, ampak pred glasovanjem v odboru bomo to gotovo še razjasnili poročevalec pa je omenil tudi vprašanje tarif pri teh sestavinah. Pomembno je, da si tudi organi pregona, nacionalni nadzorni organi, gospodarski subjekti, ki delujejo na trgu, zlasti gospodarski subjekti, ki delujejo na spletu, pa tudi vsi strokovnjaki začnejo izmenjevati mnenja. Samo tako bomo lahko spostavili dobro sodelovanje, ki je ključnega pomena za dobro izvajanje tega zakonodajnega akta glede nacionalnih kontaktnih točk, kolega Mamikin ste ga ni omenil, tudi te točke bi morale služiti kot platforma za izmenjavo informacij med vsemi gospodarskimi subjekti. Kar nekaj predlogov sprememb smo uložili, v katerih smo skušali bolj natančno opredeliti posamezne elemente, ki jih je treba vključiti v smernice. Naprimer, kako prepoznati in prijaviti sumljive transakcije. Še posebej je treba izpostaviti problem pri zmanjševanju zalog nekaterih sestavin. Pomembno je, da se pri nakupu teh sestavin zagotovi tudi varna hramba teh sestavin. V tem primeru imamo pravka z uredbo torej določbe, ki jih bomo sprejeli, se bodo neposredno prenesle v nacionalno zakonodajo. Kot so zakonodajalci, se mi zdi, bi morali storiti vse za to, da bo besedilo jasno, praktično, pedagoško, da se ga bo na pravilen način izvajalo. Sama sem predlagala, da se črta 24-urni rok, rada bi, da se uporabi formulacija čim hitreje. Slišala sem sicer mnenje poročevalca s tem v zvezi, ampak občutek imam, da se moramo o tem še malce pogovoriti. Ni dovolj, da smo zgolj mi zadovoljni s tem besedilom, bolj pomembno je, da vsi tisti, ki se v praksi ukvarjajo s temi vprašanji, znajo besedilo pravilno izvajati. V celoti pa podpiram tudi ključne elemente, ki jih je predlagal poročevalec. Še posebej, ko gre za obveščanje oseb, ki kupujejo sestavine za eksplozive, seznaniti jih je treba z uredbo, s prilogami in določbami v obojem. Kot je omenil tudi komisar King, obstaja tamen splet, kjer poteka prodaja teh sestavin brez kakršnega koli nadzora, ne vemo, kaj se s tem dogaja, ljudje verjetno niso ustrezno obveščeni. Toliko na kratko z moje strani v zvezi s predlogi sprememb, ki sem jih uložila. Hvala lepa še enkrat našemu poročevalcu, se pa že veselim aktivnega in učinkovitega sodelovanja v prihodnje, da bomo lahko na glasovanju decembra in januarja ta predlog sprejeli. Hvala. Okay, thank you very much. Hvala lepa. Besedo bomo vrnili poročevalcu. A ne. Bodil Valero. Se opravičujem. Vi ste poročevalko v senci za zelena. Izvolite. Hvala lepa. Povedati želim, da smo v skupini naklonjeni predlogu komisije. Potrebujemo strožji okvir, zato da se bomo lažje borili proti terorizmu. Pa ne le to, s tem bi lahko omejili tudi onesnaževanje zaradi kemikalij. Uložili smo nekaj predlogov sprememb, zato da bi nekoliko strožje nastopili, kar zadeva spletno trgovino in posrednike. Kritični pa smo v zvezi z zahtevo glede pobiranja ali zbiranja podatkov v zvezi z vsakim kupcem. Predlog je, da bi se podatki hranili eno leto. Po našem mnenju je to problematično, po našem mnenju je takšna masovna zbirka podatkov, da je takšno zbiranje podatkov nespremljivo. Tolmačenje v moj jezik ne deluje. Tudi v angliščini ne deluje, pravi gospod poslanec. Gospod Terry Cabras, želite, da še enkrat ponovi? Rekla sem le, da nismo proti, lahko preprečimo terorizem, lahko pa preprečimo tudi onesnaženje. Problem pa je, da se podatki hranijo eno leto, zato ker je podatkov veliko. Hvala, Bodil, res. To je bilo zelo koristno. In tromačenje deluje, prav gotovo. To je to, Andrej. Imate kakšen sklep? Ne, hvala. Zahvaliti sem se želel vsem poročevalcem v senci in predlagam, da kar nadaljujemo z delom. Hvala. 10. decembra bomo glasovali v odboru Libe. Tako, zdaj pa 10. točka. Gre za zaščito proračuna Unije v primeru splošnih pomankljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah. Govorili bomo o predlogih sprememb. Gospod Terry Cabras je pripravljalec mnenja, gre pa za predlog uredbe. Libe pa je pridruženi odbor. Kakor veste, je odbor Libe pozoren na to temo, zato ker imamo v zadnjem času kar nekaj izzivov na tem področju, kar zadeva podpiranje podporo in sprejemanje vrednot unije in tako naprej. Besedo bom dal najprej poročevalcu, da bo povedal več o predlogih sprememb, ki so bili vloženi. Gospod Terikavras, izvolite. Hvala, kratek bom. V sredo je bil vložen zadnji predlog spremembe, vse skupaj pa jih je bilo 144 ni bilo časa pripraviti kompromisov, seveda. Na hitro smo jih preleteli, imeli pa smo tudi že zasedanje poročevalcev v senci. Kolegice in kolegi so izrazili svoje mnenja in mislim, da nam v splošnem gre dobro, da smo na dobri poti, mislim, da lahko na koncu pripravimo dobro besedilo predstavil pa vam bom primer elementa, ki ga podpirajo vse skupine praktično in primer kontroverznega elementa. Kontroverzni element je naslednji, namreč še sem bi razširil področje uporabe ali razširil bi naš prispevek, da to ne bi zadevalo samo pravne države, ampak tudi demokracijo in temeljne pravice. Seveda, zavedamo se, da je to z pravnega vidika na robu mogočega, ampak moj argument je, da bomo delali na osnovi pravne države, ampak to vpliva tudi na demokracijo in temeljne pravice. Zato bi lahko bila zadeva zastavljena širše. z pravno državo pa se bomo ukvarjali zelo konsistentno. Ampak to je kontroverzno vprašanje. Poskusiti moramo najti nek dogovor. Če ga ne bomo, potem bomo videli, kaj se bo zgodilo, ampak upam, da bomo prišli do zadovoljivega zaključka. In potem še druga točka, kjer se strinjajo skoraj vsi, namreč gre za oblikovanje skupine strokovnjakov. Obstaja namreč velik pomislek, kajti končni prejemniki evropskega proračuna ali sredstva iz proračuna ne smejo postati žrtve kakršnih koli neustreznih praks. V zvezi s tem se strinjamo in potrudili se bomo po najboljših močeh, da bi zaščitili državljane vendar potrebujemo neutralno skupino, seveda govoriti moramo še o sestavi te skupine oziroma kdo bo v tej skupini sedel, ampak imeti bi morali neutralno skupino strokovnjakov, to bi bilo zelo dobro, kajti tako bi preprečili sume o ideološkem vplivu na sprejemanje težkih odločitev. V zvezi s tem se strinjamo, videli pa bomo, kaj se zgodi v prihodnosti, kaj ti delati moramo na kompromisih in na koncu seveda priti do ustreznega cilja. Moje poročevalci v senci so res izjemni ljudje, zelo so prijazni in inteligentni delamo v prijateljskem duhu in mislim, da bomo na koncu dobili dober rezultat. Hvala, gospod Terry Cabras. Hvala. Poročovalci v senci so tako prijazni. No, super. Kdo od teh lepih in prijaznih ljudi želi prvi besedo? gospod Radev je prvi. Gospod Ademov, izvolite. Hvala lepa. Govorim v imenu gospoda Radeva, on je poročevalec v Senci za ELS. Letalo žal zamuja, zato se srečanja ne bo uspel udeležiti. Pravna država, demokracija in temeljne pravice moramo zaščititi v EU. Zato imamo postopek v okviru sedmega člena. Osnutek poročila in predloge izprememb, o katerih danes govorimo, pa poskušajo oblikovati mehanizem, ki nima pravne podlage v pogodbah EU. Namesto da bi oblikovali jasno vez med kršitvami pravne države in sredstvi EU, večina predlogov gre v smer, za katero nimamo pravne podlage. Mislim, da bo to še bolj spodkopalo ta že tako ali tako kritizirani predlog. Pozivam kolegice in kolege, da dvakrat razmislijo o tem, ali bi lahko sprejeli poročilo, ki bo tako ali tako zavrnjeno iz pravnih razlogov, kajti lahko bi sprejeli tudi odločitev, ki ne bo vodila do tega, da bi končni prejemniki izgubili financiranje. Hvala. Hvala lepa, gospod Jurek. Hvala lepa. Ne vem, ali bo to prijateljsko ozračje, ki ga imamo, pomagalo priti do cilja, kajti naše mnenje se razlikujejo. Gospod eh, Terikabras je res prijazen in mislim, da lahko premustimo razlike, čeprav razlike obstajajo. Namreč imamo zelo obsežne in zelo velike dvome. Poglejte že samo, kakšen je naslov tega poročila. Gre za splošne pomankljivosti. Ne gre za nič specifičnega v zvezi z pravno državo v posameznih državah. Običajne probleme obravnava sodišče, ampak zaenkrat še nikoli nismo dobili predloga, da bi sklepi sodišča vplivali na proračun. Zdaj se pojavlja vprašanje, na osnovi katerega člena lahko rečemo naslednje. V določeni državi obstajajo problemi v zvezi z pravno državo. In zdaj bo to vplivalo na proračun. Kako lahko to kdo trdi? V drugem členu je zapisano, da so države članice demokratične države in če prihaja do težav, imamo sedmi člen. In če se sproži sedmi člen, potem je jasno. Države članice bodo preiskale, ali katera država članica krši pravo EU. Drugače pa imamo samo mnenje. Če Evropska unija v drugem členu želi navesti, da države članice niso demokratične, potem lahko pravila tolmačimo po svoje ampak eh, vlade v svetu bi potem odločale o tem. Tri instance lahko odločajo o tem, ali je prišlo do kršitve drugega člena. To so parlament, komisija in ena tretjina držav članic. Recimo, da deset držav članic meni, da je ena država članica dejansko kršila pravo teh držav članic nima proračuna. Kaj lahko storijo? Lahko uvedejo carinske dejatve, lahko omejijo prost pretok ljudi, prost pretok blaga. In to bi, po mojem mnenju, pomenilo, da bi šli v zelo nevarno smer. In še nekaj. Izpostavlja se intelektualna poštenost tega projekta gospod Terry Cabras pravi, da moramo delovati tako, da sankcij ne bodo trpeli državljani. To je zelo pomembno in to je v bistvu v nasprotju s tem, kar pogosto slišimo. Ljudje pravijo, da napad na državo ni napad na državljane, ampak žal je napad na vlado, ki so jo izbrali ljudje, škodil tudi državljanom razmisliti moramo o argumentih in razmisliti o posameznih vidikih. Jaz bom razmislil o tem, kako bi lahko kdo trdil, da je v neki državi prišlo do kršitve demokratičnih načel. Ne pa, da bi ob tem seveda upoštevali mnenje sveta v okviru sedmega člena, zaenkrat pa osnove za to še ni. Hvala. Sofi, alde. Hvala. Hvala, predsednik. Prejšnja intervencija, po mojem, kaže, zakaj potrebujemo tak mehanizem. Gospod Jurek in jaz se tukaj ne strinjava in to ni nobena skrivnost. Jaz ne menim, da je demokracija mnenje večine ali mnenje tistih, ki imajo večino sedežev v parlamentu. To ni demokracija in to prav gotovo ni demokratična pravna država, gre samo za diktaturo večine. To ni enako. Drugič, vi menite, da je vlada isto kot ljudje, ampak ljudje so več kot vlada. Po vašem mnenju je tako. Če je nekdo na oblasti, lahko počne karkoli želi. To je vaša zamisel o demokraciji. Jaz pa mislim, da je zelo pomembno, da vsi v EU spregledajo, zakaj potrebujemo mehanizem, da bomo poskrbeli, da se spoštuje ta pravna država in demokratične pravice v EU. Vem, da bo to oviralo delo nekaterih vlad, ampak ni mi mar za to. Ampak eh, v zvezi s tem instrumentom pogojevanja mm, imam mešane občutke. Res je, gre za pragmatičen način za discipliniranje vlad in gre za način, da poskrbimo, da bodo vse vlade sprejemale iste standarde. Vendar v tej razpravi je tudi jasno, kakšna so tveganja, kaj ti neprestano se mešajo pogojevanje in sankcije. Gre za dve različni stvari, vendar še naprej govorimo o pogojevanju kot o sankcijah. Drugič, Načelo pogojevanja je seveda nekaj običajnega, kaj te vse države članice, ki prejemajo finančne sredstva EU, morajo sprejemati načela, ki so navedena v drugem členu. To je jasno. Ampak, če se pogojevanje uporablja za sankcije ali za izvajanje pritiska na države članice, potem se pojavi tveganje, da je to nepošteno. Kaj ti? neto prejemnice ne bodo deležne enake obravnave kot neto prejemnice oziroma neto plačnice. In vemo, da obstajajo neto prejemnice, ki ne spoštujejo vrednot EU in te države bodo drugače obravnavane kot neto plačnice. Razočarana sem tudi, ker je komisija podala ta predlog za to, da ne bi izvajali ustreznega mehanizma, ki ga je predlagal parlament. Prejšnji teden smo sprejeli resolucijo, v kateri smo komisijo opozorili na zakonodajno pobudo Evropskega parlamenta. Pri komisiji je zanimivo naslednje. Če svet kadarkoli zahteva kaj neumnega, nekaj, za kar v pogodbah sploh ni pravne podlage, komisija v enem tednu predstavi predlog, ne glede na to, kakšna so pravila, presoje učinka in tako naprej. Če pa Evropski parlament, ki so ga izvolili evropski državljani, predloži poročilo na lasno pobudo, komisija meni, da lahko to preprosto ignorira. Torej, namesto ustreznega mehanizma, ki bi lasništvo nad urednotami EU dal v roke državljanov oziroma v roke izvoljenih predstavnikov v vladah in v Evropskem parlamentu, je komisija podala ta predlog, ki pristojnosti dejansko daje v roke anonimnih civilnih uslužbencev. Tega ne omenjam pogosto, tega termina, Ampak tako pač je, zdaj bodo uslužbenci pač kljukali posamezne okvirčke. To mi ni všeč. Res mešane občutke imam. Všeč mi je, da je poročevalec sprejel, da bi razširili to poročilo, da bi to razširili na področje pravne države, demokracije in temeljnih pravic, kajti te zadeve so med seboj povezane ne moremo reči, da lahko to kar ločimo. Predlagali ste, da bi oblikovali skupino strokovnjakov. Jaz pa mislim, da gre to v smer, ki jo želi začrtati komisija, da bi to bilo nekaj birokratskega, administrativnega. Jaz pa mislim, da je tako, da če sprememo pogojevanje, moramo opredeliti pogoje, ampak to bi morala biti tekoča razprava, ne pa da komisija določa, kakšni so pogoji. Zato predlagam, da sprejmemo naše predloge sprememb, da povežemo to pogojevanje in pakt glede pravne države, demokracije in temeljnih pravic. To bi lahko vključili v kompromise. Hvala. Okay. Tako, gospod Jurek. Se želite prepirati? Izvolite. Um, euh, euh, ne vem, morda je problem v razumevanju, se pa čutim dolžen odzvati. Zagotovo Sofi ni namenoma napačno razumela mojih izjav, ampak nikoli nisem rekel, da lahko vlado enačimo z državljani. Rekl sem zgolj to, da v demokratični družbi vlada zastopa z vidika večine večinsko mnenje prebivalstva. To pa ne pomeni, da vlada ne zastopa nikogar. To je povsem nedemokratično. Legitimno izvoljena vlada ima v demokraciji legitimen položaj imamo večinske vlade, imamo manjšinske vlade. Mislim, da so stališča Sofi protislovna. Sam stalno pozivam ta parlament, da naj nikar ne misli, da zaradi večinsko sprejetega mnenja ne more storiti napake. Glasovanje z kvalificirano večino še ne zagotavlja tega, da bomo zagovarjali večinsko mnenje v Evropi. Zagotovo pa moramo poskrbeti za to, da bo parlament demokratično deloval. Jurek, that... Gospod Jurek, vse, kar pravim sama, je naslednje. Če ima vlada večino v parlamentu, še ne pomeni, da ima tudi večinsko podporo med prebivalstvom. In drugič, če imaš večino, ne pomeni, da lahko počneš karkoli želiš. Samo malo. Cecil Kenge je prišla v dvorano nekoliko kasneje, vi ste poročevalka v senci za socialiste, zato na kratko izvolite. Socialisti bodo tudi predstavili svoje mnenje. Grazie. Hvala, Klod. Zelo kratka bom. Hvala lepa poročevalcu za predlog tega mnenja. Hvala lepa tudi, ker se je potrudil, da bi dosegli kompromis med različnimi političnimi skupinami. Evropska unija je skupnost pravic in vrednote predstavljajo osnovo obstoja unije. Spoštovanje vrednot pa je treba zagotoviti v vseh politikah unije tudi ko gre za proračunsko politiko. Cenim delo, ki ga je upravil poročevalec, želel je razširiti področje uporabe te uredbe. Pravno državo je skušal nadomestiti z formulacijo vrednote unije. Mislim, da bi se morali podati v to smer. V imenu svoje skupine sem uložila predloge sprememb, ki natanko opredeljujejo, da je pravna država država, ki ščiti temeljne pravice in demokracijo. Te tri vrednote bi morale biti obravnavane kot med seboj povezane. Ena ne obstaja brez druge. Vem, da obstajajo težave zaradi pravne podlage, to smo tudi slišali danes v razpravi. Upam, da nam bo pravna služba pomagala pri odpravi te ovire. Želimo si vzpostaviti mehanizem, ki bo dejansko zaščitil proračun v primeru, da pride do kršitev vrednot, na katerih je utemeljena Evropska unija. Tudi na tehnični ravni delamo na tem, da bi uskladili svoje stališča in čim hitreje oblikovali kompromisni predlog. Hvala. Okay, Hvala lepa, Cecil. Gospod Terry Cabras, 3. decembra bomo glasovali. Imate morda še nekaj sklepnih besed. Da, hvala. Gospod predsednik, kakor vidite, obstajajo kontroverzna vprašanja. Prepričan sem, da bomo ta vprašanja rešili. Hvala. Hvala lepa, hvala za vaše delo. Zdaj moramo nekoliko pospešiti. Dnevni red je res natrpan točka 20. Zaščita oziroma varstvo osebnih podatkov v okviru volitev v Evropski parlament. Gre za predlog komisije zaradi škandala Cambridge Analytica in Facebooka v okviru 53. člena je Odbor Libe povabljen, da pripravi mnenje, besedo pa dobi tako je poročevalka Sophie Intfeld. Izvolite. Hvala, to je mnenje. Poročila ni posebej obsežno, ampak v zadnjem letu je bila ta tema deležna kar veliko pozornosti. Facebook in Cambridge Analytica sta poskrbela za velik škandal in zdi se, da ta predlog odraža željo komisije, da pač nekaj stori, da ukrepa. predlagajo instrument, da bi naložili finančne sankcije političnim strankam ali fundacijam, ki namenoma vplivajo ali poskušajo vplivati na izide volitev Evropskega parlamenta. In tukaj se že začnejo težave. Poskus vpliva na rezultat volitev. A ni to izvajanje kampanje? Saj vsi to počnemo. Vprašanje je tudi, kakšni ukrepi bodo v to vključeni. Meni to ni popolnoma jasno. Predlagajo postopek, ki bi se sprožil, ko organ za varstvo podatkov izda odločbo, iz katere izhaja, da je kršitev pravil glede varstva podatkov povezana z političnimi dejavnostmi Evropske politične stranke oziroma fondacije. Jaz sem uložila nekaj predlogov sprememb, ki bodo po mojem mnenju poskrbeli za to, da bo postopek pravno, neiz, pravno izpraven. Ampak mislim, da to ne reši problema samega. Namreč ne vem, kaj želi komisija tukaj doseči če neka stran krši pravila glede varstva podatkov, bodo potem kaznovani v okviru GDPR, splošne uredbe o varstvu podatkov. Če kršijo pravila glede političnih strank, v redu imamo na voljo postopke tudi za to. Zato ne vem čisto točno, kakšni ukrepi so predvideni tukaj, ki niso pokriti s trenutno zakonodajo. Po mojem mnenju je to še nejasno, morda zato, ker niso izvedli presoje vpliva. Morda bi bilo dobro, če bi pripravili seznam poročil, ki pridejo v ta odbor, ki so opremljena z varstvom eh, presoje vpliva. Kajti zdi se mi, da je teh eh, poročil borem malo. Lepo bi bilo, če bi imeli presojo vpliva, zato da bi vedeli, o čem sploh govorimo. Zato da bi videli, kakšne probleme, katere probleme rešujemo s to zakonodajo. Kajti Evropska komisija je dejala, da ne bo predstavljala nepotrebne zakonodaje, mene pa zanima, kakšna je dodana vrednost. Če sklenem, uložila sem nekaj predlogov sprememb v v zvezi s tem, da potrebujemo jasna pravila, kdaj naj bi se ta postopek sprožil. Ne, ko dobimo prvi sklep nadzornega organa, ampak šele, ko dobimo končno odločitev nadzornega organa in tako naprej. Ampak ne glede na to, da je zdaj zadeva pravno boljša, je vseeno dobro, da bi dobili kakšno razlago. Hvala. Hvala, Sofi. No, to je zanimivo, kaj ti odbor Avko in poročevalec oziroma poročevalka bodo preučevali širše vprašanja. Torej, kdo pripravlja te politične reklame in tako naprej. No, nihče ne govori o vplivanju na mnenje ljudi, to je pač politika, ne gre za to gre za nezakonite dejavnosti, ki bi lahko vplivali na izide volitev. To so dejavnosti, s katerimi se ukvarja Cambridge Analytica, pa tudi dejavnosti, ki bi morale biti nezakonite, pa bi pač zaenkrat še niso. Naprimer, v ZDA imajo pravila, ki ne veljajo v EU. ali pa v kateri državi članici in tako naprej. Obstajajo deli zakonodaje na spletu in v realnem življenju, ki bi jih morali spremeniti, avko bo delal na tem. Ljudje bodo morali povedati, kdo so oziroma kdo stoji za temi reklamami, ki se bodo pojavljale na Facebooku, naprimer. Mi v našem odboru lahko prispevamo svoj delež, vredno gre za varstvo podatkov, pa še kakšen specifični element. Samo povedati sem želel, da obstaja seznam ukrepov, ki bi lahko predstavljali dodano vrednost. Ne gre pa samo za volilno kampanjo. Tudi sam bom kaj dodal. Omenila si, da gre za izvajanje kampanje, seveda pa ne gre samo za to. Da, po eni strani imamo kampanjo, po drugi strani pa nezakonite dejavnosti. Vendar, če gre za nezakonite dejavnosti, potem zakonodaje ne potrebujemo, zato ker je že to tako ali tako nezakonito. Če pa je zakonito, potem pa ne vem, kaj želimo rešiti. Vprašanje je, kam umestiti to poročilo, glede na to, da imamo dejavnosti, ki bi morale biti nezakonite. Tudi, če bomo odgovorni samo za majhen del, ne smemo hiteti z pripravo zakonodaje, kajti želimo biti aktivni, da. da ne želimo hiteti, po drugi strani pa nas čakajo evropske volitve. In dokazano je, da se umešavajo v naše volitve določeni elementi. Lahko smo hitri, vendar lahko delamo tudi kakovostno. morda nisi prepričana, ampak jaz menim, da bi lahko zagotovili dodano vrednost evropskega instrumenta. Pri AFK-u je tako, da bodo najvredneje obravnavali volitve, pogledali bodo, kdo je vir političnega oglaševanja in vir mora biti jasen. Mi pripravljamo samo mnenje, v okviru 53. člena, ampak to bo zelo pomembno. Govorimo o ciljnem oglaševanju ali ni hecno, da govorimo o tem. Evropski svet pa ne želi opraviti resnega dela pri e-zasebnosti. Komaj nedavno so sprejeli skupno stališče. To bo zelo obsežna zakonodaja, ki nam bo omogočila, da rešimo nekatero od vprašanj, ki si jih omenil. No. Res je, model Facebook GDPR ne obravnava, e-zasebnost bi ga obravnavala. Cel niz stvari je treba predložiti, zato da se lotimo tega vprašanja, torej tega, kar se je dogajalo pri Facebooku in kar je šlo narobe. To je zgolj nekaj, kar bi morda morala omeniti tudi v svojem mnenju, ne glede na to, da imaš na voljo omejeno število znakov. Bi te kar spodbudil, da to omeniš. Izredno tudi e-zasebnost, ta zakonodajni akt, pa tudi kakšen drug zakonodajni akt, e-zasebnost bi verjetno. Zajel tudi nekatere vprašanja, ki jih GDPR ne zajema. Se upravičujem, ker sem se oglasil s tem v zvezi, ampak gre pač za pomembno mnenje. Prav gospod Forte z Evropske komisije, kako nam gre s časom, izvolite. Najlepša hvala, da ste mi dali besedo. Ne bom predolg. Želel sem se odzvati na to, kar je rekla gospa Intveld. To je dodatek k spremembi, ki smo jo že opravili letos. Želeli smo poskrbeti za to, da se sprejme ustrezen niz pravil in tudi kazni, da bi evropske stranke delovale na neki normalni osnovi, da se ne bi česarkoli uporabljali na goljufiv način. Naj bom jasen, dva niza pravil obstajata, en v okviru GDPR-a. Ja? Če evropske politične stranke ali pa katera koli druga pravna družba ali pravni subjekt kršijo GDPR, jim naložimo kazni. Pri tem predlogu pa gre za evropske politične stranke, ki to kršenje pri osebnih podatkov uporabljajo za mikro ciljno delovanje z uporabo zlonamerne programske opreme. Če so torej stranke kršile GDPR, jih ne bomo mogli kaznovati v okviru uredbe, ki se nanaša na delovanje evropskih političnih strank, čeprav se to nanaša tudi na financiranje. Mi potem želimo, da se političnim strankam, ki so kršile GDPR, GDPR ne bi več zagotavljalo sredstev, kajti stranke bi potem te elemente izkoristile za to, da bi na negativen način vplivali na voljivce v kampanji. Mi se ne želimo spuščati v samo kampanjo, ne želimo, da bi prišlo do zlonamerne kršitve strani političnih strank na evropski ravni, če res povem kratko in drnato. Ja, ja, tudi to boš morala upoštevati v svojem mnenju. Mislim, da je pomembno to, kar smo ravno kar slišali. GDPR ni popoln zakonodajni akt. To, kar pravi komisija, je, da GDPR trenutno ne pokriva tega, niti tega ne pokriva nacionalna zakonodaja, ki se nanaša na politične stranke. Politične stranke torej lahko preko Facebooka delujejo, izvajo svoje dejavnosti in tam uporabljajo zelo namerno gradivo. Mislim, da komisija to pravi. Nisem pravnica, študirala sem zgodovino, ampak malce pa že razumem pravo. Sem se ga naučila razumeti v tej hiši. Ampak, če želiš naložiti kazen, potem moraš s pravnimi termini opredeliti, kaj je to kršitev. Predeliti moraš, kaj to pomeni. Če rečeš, prišlo je do kršitve GDPR-ja zaradi zlonamernega delovanja, kaj pa je to zlonamerno? To je treba opredeliti. Veliko strank uporablja te metode zato, da zmagajo na volitvah morda me res lahko to šokira in se na tem zgrožen, ampak nekaj bo treba storiti. Komisija, imate kakšen primer? Kazni so opredeljene v GDPR. Kršitve so opredeljene v GDPR. Tisto, kar skušamo zajeti v ta predlog, pa je način, kako politične stranke uporabljajo to kršitev podatkov da bi vplivale na negativen način v okviru svoje volilne kampanje. Ni komisija tista, ki bi to presojala v samem postopku izvajanja sprememb, bomo o tem govorili. Komisija, svet in Evropski parlament, pa tudi evropski organ, ki nadzira to uredbo, bodo odločali o tem, ali je prišlo do nezakonite uporabe teh informacij. Zaradi česar je treba naložiti kazen, ki je enakovredna temu, kar evropske politične stranke prejmejo v okviru te uredbe. Se pravi, stranka bo dvakrat kaznovana za isto kršitev. Najprej v okviru GDPR-ja, Dobro. Bom zadeve bolj podrobno preučila, ampak to, kar ste omenili, pravno ne zdrži vode, po mojem ne, ker je treba natančno predeliti, kakšen je ta zelo namerni namen, zaradi katerega je prišlo do kršitve GDPR-ja. Z izjemo moje politične stranke, vse ostale delujejo zelo namerno na nek način. Verjetno se s tem ne strinjate, ampak zadeva je predvsej kompleksna. zelo blizu tega ste, da opredelite, kaj politične stranke lahko počnejo, česa ne, kaj lahko rečejo, kakšna stališča lahko zauzemajo. Kakorkoli že, bom še enkrat zadeve preučila in mnenje tudi kmalo predložila. Z veseljem bi nadaljeval s to razpravo, ampak rekli so mi, da moramo naprej, ker nas čaka še ena točka, preden se odpravimo na skupno sejo z Juri zadeve bom moral res bistveno skrajšati, se upravičujem. Veliko sreče pri pripravi tega mnenja, hvala lepa tudi komisiji. Upam, da se bomo o tem še pogovarjali. Nočna mora je res, da vodimo te kompleksne razprave v okviru dveh minut. Tako, s tem smo zaključili. Točka 11 je naslednja na dnevnem redu ustreznost ravni varstva osebnih podatkov, ki jo zagotavlja Japonska. Nič časa nimamo, da imamo besedo kar komisiji. Ok, kje smo za čas? Ok, kolegi, naslednji točka je. Kolegice in kolegi, naslednja točka, torej ustrezno sravni varstvo osebnih podatkov, ki jo zagotavlja Japonska komisija, predlagala predlog izvedbenega akta s tem v zvezi. Kolegi, verjetno veste, da je to prva taka odločba v zvezi z ustreznostjo v okviru GDPR-ja. 27. septembra so se koordinatorji v Libe sestali, pripravili so osnutek predloga resolucije v zvezi z. Uh, predlogom, ki ga je podala komisija. Sam sem poročevalec za to temo. Prejeli smo prispevke političnih skupin, pripravili smo ravnoteženo mnenje. Mi menimo, da potrebujemo kar nekaj pojasnil strani Japonske v zvezi z večjimi vprašanji. Ta pojasnila so nujna. Pomembno pa je, da preverimo tudi pri komisiji, ali je ustavljeno ustrezno prevelila japonski pravni okvir, kar zadeva ustrezno stravni varstvo osebnih podatkov. Želi kdo besedo? Najprej poročevalci v senci. Gospod Koeljo, vi zelo potrpežljivo čakate, izvolite. Naj bom poročevalec v senci za minutko v imenu kolege Bonija. Hvala lepa za predstavitev tega predloga. Veselimo se nadaljnega sodelovanja. Gospod Boni bi rad povdaril, da je ta odločba v zvezi z ustreznostjo ravni varstva osebnih podatkov, ki jo zagotavlja Japonska, pomembna tudi z vidika varovanja osebnih podatkov in ko gre za prenos osebnih podatkov. Prvič smo se z Japonsko dogovorili o ustrezni zaščiti, ko gre za prenos podatkov skladno s členom 45 GDPR. Podjetja bodo zdaj lahko prenašala podatke na japonsko, jih prevzemala za japonske, s tem bodo dosegla privilegiran dostop do njihovega trga. To je pomembno tudi z vidika sklepanja gospodarskega partnerstva oziroma sporazuma z tega področja tudi z vidika odnosov z Japonsko je to pomembno. V okviru sporazuma obe strani priznavata svoje sisteme za varstvo podatkov kot primerne in vzajemno kompatibilne. S tem bomo poenostavili pretok podatkov med Evropsko unijo in Japonsko, ne da bi morali sprejeti dodatne varovalke, kot je naprimer določba o standardnih pogodbah. Zagotoviti moramo, da bo Japonska zagotovila enako raven varstva kot jo zagotavlja Evropska unija. Japonska bo morala sprejeti še nekaj varovalk, da bosta oba sistema konvergentna. Japonsko lahko pohvalimo, ker je prilagodila svoj pravni okvir, kot je to opredeljeno v tem predlogu. Pomembno je, da zagotovimo tudi ustrezen nadzor nad izvanjem sporazuma strani neodvisnega organa za varstvo podatkov. Naša pravila postajajo globalni standard na tem področju, spodbujamo tudi tretje države, da prilagodijo svojo zakonodajo z področja varstva podatkov, jo prilagodijo evropski. Mislim, da je to pomemben mejnik, kajti Evropska unija je vodilna na področju varnega prenosa osebnih podatkov. Gospod Boni meni, da bo predlog v trenutni obliki poslal napačno sporočilo partnerjem na japonskem, ki so delali v dobri veri, da so prilagodili svoj sistem, da bi izpolnili evropske standarde in zagotovili ustrezno zaščito, ki je enako vredna evropski, pa tudi drugim državam, ki bi to počele v prihodnje. Evropska unija želi zagotoviti, da se bo spoštovalo GDPR, prenosi podatkov izven Evropske unije morajo biti omogočeni zgolj v primeru, da obstajajo ustrezna pravila za zaščito podatkov. Priznati moramo, da gre pri tej odločbi za zagotavljanje enakovredne ravni zaščite, ne za identično. Če zaključim, Evropski parlament mora poslati sporočilo v smislu, da spremlja proces, ne želimo pa biti preveč kritični tak pristop pa bomo omenili tudi v predlogih sprememb skupine ELS. Hvala. Hvala, gospod Koeljo. Še kdo, Sofi? Nimam veliko dodati k temu. Strinjam se skoraj da z vsem, razen z zadnjo pripombo. Sama menim, da bi morali vedno biti izjemno kritični. To je naša dolžnost. Številni pomislegi, ki smo jih imeli, so zajeti v predlogu poročila. Seveda bomo kritično in zelo podrobno preučili tudi končno besedilo, ampak večina naših pomislekov je bila ustrezno upoštevana. Hvala lepa. Komisija še predtem pa naj povem, da smo prejeli nekaj pripomb strani GD za pravosodje. Ta teden bo potekalo tehnično srečanje, kjer se bomo pogovarjali o njihovih pripombah. Gospod Džankareli, izvolite. Predstavite stališče komisije, prosim. Hvala lepa. Hvala, da ste se tudi strinjali s tem, da se ta teden organizira tehnično srečanje. Najprej hvala lepa za predlog resolucije oziroma tega dokumenta. Veseli smo, da podarjate, kako pomemben je predlog v zvezi z ustreznostjo. To ni, prvi pregled ustrez, to ni zgolj prvi pregled ustreznosti v okviru GDPR-ja, gre tudi za prvi pregled ustreznosti pri partnerski tretji državi, ki bo prilagodila svojo zakonodajo evropski, ko gre za pravice posameznikov, ko gre za spostavitev organa za varstvo osebnih podatkov. Vsi bistveni elementi so torej zagotovljeni. Gre tudi za prvo odločbo v zvezi z ustreznostjo, ki se nanaša na velikega, pomembnega akterja v azijsko-pacifijski regiji. Japonska je pomembna partnerska država z večjih vidikov, To je tudi prva taka odložba, ki bo zajemala nov pristop glede varstva podatkov in pretoka varstva podatkov. To ste vi zagovarjali, uporabljati bi morali instrumente iz GDPR-ja za to, da se zagotovi prost pretok podatkov, pri čemer moramo nuditi visoko stopnjo zaščito. Varni pretoki osebnih podatkov in brezplačni pretoki, to je pomembno. Evropski standard se izplača, predstavlja prednosti za obe stranki, poenostavlja tudi trgovino. Gre za zelo pomemben, odločen precedenčni primer, kajti nekateri globalni akterji potiskajo v nasprotno smer. Strinjamo se glede pomena te odločbe, pa komisija se boji, da se to premalo odraža v predlogu resolucije. S tem pa verjetno ne bomo poslali pravega sporočila, ne zgolj japonskim prijateljem, temveč tudi številnim drugim mednarodnim partnerjem, ki odblizu spremljajo ta proces. Tudi oni razmišljajo o tem, da bi se približali zakonodaji Unije. Nekaj selektivnih referenc na japonsko zakonodajo ali na GDPR bi napačno dalo misliti, da sta oba sistema daleč drug od drugega in da bi s tem utegnili postaviti pod vprašaj raven zaščite, ki jo nudi japonska zakonodaja, ko gre za test ekvivalence. Vem, da imamo omejen čas, vem, da smo se o tem že podrobno pogovarjali, ampak zgolj en primer. Predlog resolucije kritično, zelo kritično gleda na kazni v japonski zakonodaji. Japonski sistem za varstvo podatkov predvideva tudi kazensko pravne sankcije, med drugim zaporno kazen za kršenje pravil z področja varstva osebnih podatkov. Vsi se strinjamo, da kazenske sankcije, vključno z zaporno kaznjo, predstavljajo odvračilne sankcije. To so bolj odvračilne sankcije kot finančne sankcije. Enake pripombe bi lahko podal tudi za druge dele resolucije, ko gre naprimer za opredelitev osebnih podatkov ali osebnih informacij. V sodni praksi sodišče Evropske unije niti v referencah Evropskega organa ni zapisano, da je treba preveriti sto odstotno dosledno usklajenost z evropsko zakonodajo. Kot je rekla sodba Šrem, lahko se uporabijo tudi drugi ekvivalentni ukrepi za zagotovitev sorodne ravni varstva podatkov. Sami bi predlagali, da upoštevate vse merodajne elemente v japonskem sistemu. Številne druge pripombe bi lahko še podal. Neodvisnost japonskega organa za varstvo podatkov. V tej resoluciji postavljate pod vprašaj to neodvisnost v odstavku 24. Ampak neodvisnost je nekaj, kar zagotavlja zakonodaja preko sorodnih varovalk, kot so v GDPR-ju, ko gre za imenovanje. Naprimer, člani organa na japonskem morajo biti potrjeni strani parlamenta biti morajo zaščiteni pred kakršnimi koli zlonamernimi odstavitvami, ne smajo biti pod vplivom nikogar. Kljub temu pa vidim, da vi postavljate od vprašaj to neodvisnost. Mislim, da bi morali biti konstruktivni s partnerjem, ki razmišlja podobno kot mi, Želimo si, da bi se tudi drugi pridružili temu trendu. Mislim, da je delegacija odbora na obisku Japonske lani podala podobno sporočilo. Mi smo se vedno pogova pripravljeni pogovarjati o podrobnostih s tem v zvezi in vam zagotoviti tudi vse potrebne informacije. Hvala lepa za pozornost. Hvala, gospod Žankareli. Nažalost, moramo zdaj sejo zaključiti. Hvala lepa za vaše pripombe. Rok za vložitev predlogov sprememb je 21. november. Oziroma, to je treba še potrditi. Najlepša hvala. Zdaj pa se selimo v drugo dvorano, SP3E dva, gospod Vajdenholzer je pripravil poročilo, ki ga bomo obravnavali na tej skupni seji z odborom Juri. Če ne greste na to sejo, pa se vidimo jutri zjutraj. Hvala lepa.